All right, uh, ladies and gentlemen, I call this. Uh, Gospe in gospodje, predlagam, da začnemo. Ali lahko sprejmemo dnevni red za današnje plenarno zasedanje? Kdo temu nasprotuje? Ne. Potem je dnevni red sprejet. Sledi potrditev zapisnika prejšnjega plenarnega zasedanja, ki je bilo osmega in devetega februarja letos. Prosim, da potrdimo ta zapisnik. Dobro, napisnik potrjen. Zdaj pa krajši uvod, nekaj, kar mi pritiče kot predsedniku. Pokomentiral bi dogajanje izpred enega leta. Prosim, da se posedete. Spoštovani eh, člani odbora regiji, spoštovani gospod komisar, spoštovane prijateljice in prijatelji, pretročno enim letom je Bruselj, mesto, ki nas gosti, mesto, ki je v srcu Evropske unije bil cilj krutih napadov, terorističnih napadov, ki so poslali uh, signal svetu. Danes, na prvo obletnico teh napadov, se spominjamo ljudi, nedolžnih žrtev, prebivalcev Bruslja in tistih, ki so bili v napadu ranjenih, ter njihovih družin, njihovih ljubljenih vseh, katerim se je življenje zaradi tega napada spremenilo, vseh, ki so še vedno prizadeti zaradi tega grozljivega dejanja. Nikoli ne bomo pozabili, kaj se je zgodilo pred letom dni. Tudi sam tega nikoli ne bom pozabil, kaj tudi ljudje, ki so mi zelo blizu, ljudje, ki so celo iz mojega kabineta so bili priča temu napadu, deleženju napadu. Kot rečeno, so nas ti dogodki res uh, globoko pretresli, ampak nikakor se ne smemo ukloniti sovraštvu, ki ga ti teroristi želijo sejati. Nikakor ne smemo pozabiti, kdo smo, kaj so naše vrednote. To so mir, solidarnost in pa svoboda. Te svobode oziroma te vrednote bodo vedno prevladali nad strahom. Pred letom nismo dejali, da se življenje ne sme ustaviti, da moramo živeti naprej, da bomo delali naprej, In mislim, da nam je to tudi uspelo, kljub samo. Ne bomo obupali, tudi ko bomo v najhujših situacijah, tako kot lani, tako kot smo lahko danes ali tudi jutri. Evropska unija je močna in danes stojimo z ramo obrami, drug ob drugim ne glede na, pripad, na versko pripadnost, na nacionalnost ali na katero koli drugo pripadnost. Tudi v prihodnje bomo stali z rama obrami, ko se bo treba upreti terorizmu in nasilju. Srce Evrope še vedno bije. Pokažimo to. Zdaj pa predlagam minuto moka. Thank you. Najlepša hvala. And now let's uh, move on. Tako, zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko na delnem redu in sicer na govor gospoda Vitenisa Andriju Kajtisa, komisarja za zdravje in varnost hrane. Na kratko bi najprej predstavil tudi tematiko, to tematiko z vidika odbora regije. Spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje, z velikim veseljem vas pozdravljamo tu med nami. Pozdravljeni in dobrodošli na plenarnem zasedanju odbora regije, na katerem bomo govorili o politiki Evropske unije, ki ne bi bila trajnostna, ki ne bi podpirala naša regije, naše lokalne skupnosti in naše gospodarstvo. Evropska unija bo, oziroma celoten svet bo porabil v naslednjih letih 50% več hrane, 30% več vode in pa 20% več energije. Sektor uh, eh, predelave hrane je odgovoren za največ izpustov CO2 -ja od vseh gospodarskih sektorjev. Prav tako povzroča izgubo uh, oziroma izginjanje vrst. Devet od desetih milenijskih razvojnih ciljev je neposredno povezani s kmetijstvom. To kaže, da je naloga pred nami res velika in da se moramo potruditi, če želimo doseči zadane cilje. Kaj lahko v Evropski uniji storimo, zato da bi bila predelava hrane bolj trajnostno naravnana? Treba je spremeniti naše vzorce porabe surovin, zmanjšati eh, količino odpadkov in ustvarjati sistem, kmetijski sistem, ki bo odporen na morebitne šoke ali pretrese na trgih. Samo tako bomo lahko zagotovili ustrezno eh, dobavo hrane vsem prebivalcem tudi v prihodnje. Naši trgovinski in poslovni modeli morajo temeljiti na trajnostnih načeljih, z izobraževanjem o tem pa moramo začeti že v šolah. Vsak tretji enajstletnik v Evropski uniji je že predebel. In zato moramo uh, mlade o načinu zdravega prehranevanja začeti osveščati že v osnovnih šolah. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo tudi njihovi jedilniki, tako v šolah, kot tudi doma, kar se da zdravi. To so izzivi, ki so pred nami, ampak to so tudi izzivi. Izzivi, s katerimi lahko, naprimer, odpiramo nova delovna mesta oziroma ljudi ohranimo. Eh, na podeželju. S tem lahko ustvarjamo ogromno novih delovnih mest in tudi zaženemo gospodarsko rast. Hrana pa ni samo nekaj, kar vsebuje energijo za naša življenja, ampak je več od tega. Kajti, kot pravi stari rek, povej mi, kaj ješ in povem ti, kdo si. Naša eh, naše lokalne skupnosti in pa regije se soočajo s precejšnjimi težavami, ko gre za zdravo predelavo hrane. Zato odbor regij poziva Evropsko unijo k oblikovanju ustrezne politike na tem področju in sicer gre za politiko, ki mora med seboj povezovati proizvajalce hrane, eh, predelovalce hrane, potem tiste, ki skrbijo za eh, ustrezno politiko in za izobraževanje. Gospe in gospodje, besedo predajam komisarju Andriju Kajtisu. Izvolite. You, Hvala, gospod predsednik, gospodje podpredsedniki, spoštovani člani odbora regiji, ljudje, kolegi, ki mislite podobno kot jaz. Danes se z velikim veseljem udeležujem vašega plenarnega zasedanja in najprej čestitam odboru glede mnenja, ki, boste, ki jih boste sprejeli eh, tik po mojem govoru. Mnenja za trajnostno rast in pa trajnostno prehransko politiko Evropske unije. Tu sem zato, da bi povedal nekaj praktičnih stvari glede vašega pristopa. Če ljudje živijo, želijo zdravo živeti in tudi zdravo jesti, potem jim moramo na voljo dati uh, tudi hrano, dobro, kakovostno hrano, po nizkih cenah ali dostopnih cenah. Ampak nažalost se to danes ne dogaja. Prihaja do ravno obratnih stvari. Obstaja ogromno m, mm, krajev v Evropski uniji, ogromno sosedskih kjer je skoraj da nemogoče kupiti sveže sadje ali zelenjavo. Po drugi strani pa je hitra prehrana precej lahko dostopna. Predstavil bi načrt, ki bo poskrbel za trajnostno politiko na področju pridelave hrane. Ne gre samo za to, da moramo ustvarjati naprimer nove kolesarske poti, zelene površine in vse ostalo, kar spodbuja in izboljšuje kakovost naših življenj. Gre predvsem za kakovostno hrano mesta in pa regije niso samo kraje, kjer živimo, kjer hodimo v kino, kjer delamo. So tudi kraje, kjer lahko pridelujemo hrano. Zelo pogosto se je izkazalo, da bi lahko v mestih proizvajali zelo cenovno dostopno in kakovostno hrano. V mestih imamo najboljši možen stik s samimi prebivalci, ki hrano porabljajo. Omenil sem že urbano načrtovanje kot, eh, eden, kot eno od področji, ki ga lahko bolje izkoristimo, tudi ko gre za predelavo hrane. Potem so tu naprimer bolj dosledna javna naročila, krajše eh, dobavne verige, naprimer. Vse to so stvari, ki lahko pripomorejo k boljšemu življenju, ki lahko zmanjšajo pritisk na proračune za zdravstvo in ki puščajo nižji okoljski odtis. Kadarkoli gre za javna naročila, za naprimer prehrano v šolah ali vrtcih, lahko te postopke izboljšamo v korist prebivalca in tudi v korist lokalnega gospodarstva. Prav tako pa imajo pri spodbujanju zdravega načina življenja veliko vlogo tudi sami prebivalci in pa mesta. Treba je pomagati tistim nekoliko bolj ranljivim skupinam, ki živijo manj zdrava življenja. Zdravi načini življenja, zdrava hrana in dostopnost lete so ključnega pomena za bolj zdrave ljudi, bolj zdrava mesta in bolj zdrave regije. V zadnjih letih so ljudje vedno bolj ozaveščeni, kar se tiče eh, zdrave prehrane. In to je povzročilo tudi razvoj biološkega kmetijstva, organskega kmetijstva in bolj zdravega načina prehranjevanja. Mi pa bi morali to spodbuditi tako na evropski, kot tudi globalni ravni. Lani je komisija sprejela sporočilo, v katerem govori o tem, da moramo e, naše delo utemeliti na globalni agendi za rast iz leta 2013. To je trajnostna rast. V tem sporočilu smo pozvali k Eh, celovitemu pristopu na vseh korakih, um, tako dobavne kot tudi proizvodne verige. Tudi v agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 so elementi, ki lahko povežemo z eh, zdravo hrano, z zdravim načinom življenja. In kot sem dejal prej, lahko zaradi tega ustvarjamo tudi nova delovna mesta in novo rast. V prihodnih desetletjih nas čakajo veliki izzivi, kajti kljub omejenim naravnim virom in kljub vedno večnim učinkom podnebnih sprememb bo ljudi na tem planetu vedno več. Do leta 2050 po nekaterih izračunih že 10 milijard. To pomeni, da moramo ustvariti, pridelati še več zdrave hrane, Predvsem pa moramo zmanjšati odpadke, kajti hrane predelamo že dovolj. 800 milijonov ljudi na svetu je lačnih, čeprav predelamo dovolj hrane. In Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da se ena tretjina vse predelane hrane ali zavrže ali ne porabi na ustrezen način. 88 milijonov ton hrane se v Evropski uniji zavrže vsako leto. Stroški tega so ocenjeni na 130 milijard evrov letno v Evropski uniji. To so škandalozne razsežnosti. Najverjetneje boste vsi veseli, ali pa bi bili vsi veseli, če bi lahko prejeli teh dodatnih 130 milijard evrov in jih lahko porabili v vaših regijah ali mestih. Ampak tega denarja ni, ker hrano zapravljamo, ker jo mečemo stran. Dejali smo, da je treba do leta 2030 zmanjšati završke hrane za 50 odstotkov. Leto 2030 bo tu zelo hitro, časa ni na pretek. Tudi v samih dobavnih verigah, predelovalnih verigah se eh, viri in pa hrana po nepotrebnem mečejo stran. Kaj pa lahko storimo? Naprimer, podpremo lahko boj proti podnebnim spremembam predelavo hrane lahko ponudimo tudi tistim, ki nimajo preprostega dostopa do hrane in s tem uh, izkoreninimo lakoto in podhranjenost. Prav tako pa lahko ustvarimo nova delovna mesta, nove storitve. S tem, ko oblikujemo nove prehranske verige, v katerih zmanjšamo završke in zvišamo uh, stopnjo porabe predelane hrane. Dejali smo že, da si želimo eh, izvajati politiko od vile do vilice. To je politika, ki bo zagotovila tako pregledno, kot tudi kakovostno dobavo hrane vsem evropskim državljanom. Treba si je pregledati, kako proizvajamo, kako prodajamo hrano, kako porabljamo hrano. Znan pregovor, jej zajtrk, kosilaj uh, ali kosi s prijateljem, večerjo pa daj svojemu sovražniku. To ne pomeni, da se moramo odreči večerjem, ampak da moramo jesti bolj zdravo in da ne smemo več po nepotrebnem, po nemarnem zapravljati hrane. To je ključni element strategije Evropske unije ko gre za prehod na krožno gospodarstvo. No, predlog Evropske komisije glede krožnega gospodarstva predvideva prehod na novo na obliko ekonomije, s katero bi lahko izboljšali globalno konkurenčnost EU-ja, spodbudili trajnostno rast in ustvarili tudi nova delovna mesta v agroživilskem sektorju, pa tudi v drugih sektorjih. Boj proti završkom hrane pa zahteva sodelovanje vseh akterjev. Združiti moramo moči tokom celotne prehranske verige. Evropska komisija je pred kratkim ustvarila platformo za boj proti završkom hrane. In tu združujemo tako zasebne kot tudi javne eh, akterje, ker želimo spodbuditi celoten postopek na evropski ravni. S tem želimo tudi doseči cilje OZN, da bi do leta 2030 eh, prepolovili eh, završke hrane. S to platformo si bodo lahko vsi eh, deležniki med seboj izmenjevali informacije o tem, kako izboljšati celoten sistem, kako izboljšati prehranske verige in kako eh, zmanjšati količino hrane, ki jo zavržemo. Evropska unija vas potrebuje pri tem. Sodelujte. Zakonodajni predlog z tega področja Evropski uniji nalaga, da na vsakem koraku v prehranski eh, verigi zmanjša količino zavržene hrane in da o tem poroča OZN. Zato se je komisija tudi odločila, da bo uporabila skupno evropsko metodologijo in nenehno eh, ocenjevala, kako uspešni smo pri tem. Prav tako želimo izvajati ciljne ukrepe, ko gre za donacije hrane in ko gre za uporabo hrane, ki ni več primerna za eh, ljudi, za živalsko krmo, naprimer. To so ukrepi, ki jih želimo izvajati posod, tako na strani predelavcev, kot tudi porabnikov hrane. Spoštovani člani odbora regije, še enkrat najlepša hvala, da ste me povabili danes sem, da lahko nagovorim vaš odbor. Želim si slišati tudi, kakšen je vaš pogled na to problematiko, kakšen je pogled evropskih regij na to. Evropske unije se ne znam predstavljati brez lokalnih skupnosti, brez regij in brez delovanja na samem terenu. Vaš pogled na to problematiko je izjemno pomemben, pomemben del celotnega institucionalnega ustroja, kajti vi ste najbliže našim državljanom. In vprašanje imam za vas. Ali tudi v vašem odboru, v vaših, naprimer, občinah ali lokalnih svetih poznate kakšna pravila glede preprečevanja metanja hrane stran oziroma završkov hrane? Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa so na vrsti naši člani. Gremo po vrstnem redu s političnimi skupinami. In dogovorili smo se, da bodo politične skupine na voljo imele časa toliko, kolikor so skupine velike. V imenu uh, skupine ELS bo govoril Arno Kompačer. Izvolite. Danke, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na tem mestu bi se zahvalil tudi komisarju Andriju Kajtisu za to, da je prišel danes sem, sem med nas in s tem še enkrat povdarjajo, kako pomembno je to vprašanje za celotno Evropsko unijo. Evropska komisija je prepoznala, da je treba na tem področju nujno ukrepati. In čestital bi vam za to, da ste že ustvarjali nekaj zelo pomembnih, že delujočih pobud. Nekaj stvari pa se še pripravlja. Tudi v odboru regi smo mm, pripravili pomembno mnenje mm, na to temo. Takrat je bil poročevalec kolega Osi, Marti Kajnen. Komisiji lahko zgolj čestitam glede svežne okrožne gospodarstvo, kajti to je nekaj, kar bi moralo biti že dejstvo, kar bi moralo biti nesprejemljivo že samo po sebi. Kajti, kot smo slišali, eno tretjino vse hrane, ki se predela na tem planetu, zavržemo. Seveda pa so s tem povezane še druga vprašanja. Naprimer, kako je s porabo m, proizvedenih živil, kako je s preprečevanjem uh, zavrževanja živil. Danes smo v času kosila pripravili dogodek v menzi odbora regije. In mislim, da naša menza lahko v tem primeru um, zelo dober primer, vzočen primer, kako trajnostno uporabljati predelano hrano. Kajti so hrano, ki je mi ne uh, pojemo v menzi, damo na voljo dobrodelnim organizacijam, da lahko te razdelijo naprej. Mislim pa, da lahko, kot smo slišali tudi pri spreku gospoda komisarja, precej na tem področju storimo tudi v lokalnih skupnostih, v regijah, v občinah, Mnenje, o katerem bomo danes razpravljali, pa ne obravnava samo završko hrane, govori tudi o celostnem pristopu Evropske unije, ko gre za politiko glede hrane, glede proizvodne živil. Dejali ste že, gospod komisar, da je to eden od pomembnejših sektorjev v Evropski uniji. S tem so povezana delovna mesta, s tem je povezana rast, predvsem na podeželju. To je en vidik. Drug vidik, ki je s tem povezan, pa je tudi poraba virov in posledično tudi uh, učinki porabe verov na uh, okolje. Obstajajo seveda pozitivni učinki, pa tudi negativni, naprimer raba tal, prsti. Ogromno stvari je s tem povezanih. Gre za to, da bi morali te pozitivne in negativne učinke nekako ponotraniti, da bi se jih morali nenihno zavedati gre za okoljsko politiko, pa tudi za zdravstveno politiko, kot ste dejali, gospod komisar. Gre za to, da bi s porabo zdravih živil lahko uh, eh, izvali tudi preventivno zdravstveno politiko. Tukaj gre tudi za izobraževanje. Ogromno stvari je povezanih s kulturo posamezne regije in tudi za identiteto, kajti to, kar jemo, to smo. tu je treba predvsem pogledati, kako je z družinami, ki imajo na voljo manj eh, finančnih sredstev za nakup hrane. Tem je treba pomagati. Hvala tudi vsem, ki ste podprli mnenje, ki ga pripravljam v okviru samega odbora. V tem mnenju omenjamo številne konkretne pristope. Naprimer, govorimo o tem, da bi v prihodnje moralo biti možnost tudi izvajati eh, ozemeljske preference, ko gre za javno naročanje hrane. Naprimer, za šole, vrtce, bolnišnice bi morali imeti možnost reči, želimo si uporabljati regionalno predelano hrano, želimo uporabljati regionalne proizvodne verige, želimo si, da bi zaradi transporta živil eh, prišlo do kar se da malo okoljskih učinkov, kar se da malo izpustov CO2. Torej gre za vprašanje podnebnih sprememb oziroma podnebja, varstva podnebja. Poleg tega pa si želimo, da bi vsi ti proizvodi, ki so pridelani na biološki način, na organski način, bili na voljo vsem v lokalnem območju oziroma področju. Prav tako želimo podpreti majhne kmetovalce. Tu se stvari že premikajo naprej, ampak naprimer na kmetijah, ki so morda blizu mest ali pa ki so v gorskih eh, območjih, kmetje eh, delujejo na drugačen način, na teži način. Kmetovanje je teže in tem je treba pomagati. Gospod Andriukajtis, prej ste dejali, da je treba najprej izvesti analizo glede završkov hrane in ustvariti instrumente, s katerimi se borimo proti temu. S tem se strinjam. Treba pa je seveda tudi najprej najti enotno metodologijo, enotno poimenovanje stvari in poskrbeti za udeljenje informacij med nami vsemi. Ne gre toliko za to, da bi ustvarili novo, naprimer, označevanje teh proizvodov. Gre za to, da stvari že obstajajo, da vemo, zakaj gre, treba je samo širiti informacije o tem. Ampak več o tem pozneje, ko bomo obravnavali samo mnenje. Hvala, se opravičujem, ker vas prekinjam, ampak na voljo nimamo toliko časa. Gremo naprej. Karsten Nuno Petersen je naslednji iz skupine PS. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi komisarju za njegov govor. Mislim, da je zdravstvo izjemno pomembno Eh, pomembno vprašanje, pomembna tema, ki jo mora obravnavati, čeprav je predvsem v pristojnosti držav članic. Predvsej držav je danes v težavah, njihova gospodarstva so v težavah in zdravstveni sistemi so izpostavljeni posledicam vsega tega. Vsi se sprašujemo, kako doseči več z uporabo manj surovin ali pa manj verov. Kot rečeno, o tem bomo govorili več pozneje, ko bomo obravnavali samo mnenje, ampak vseeno bi že zdaj dejal, da si moramo med seboj pomagati, da si moramo med seboj izmenjati informacije, pogledati, kaj lahko uporabimo, kaj se lahko naučimo od drugega. Sektor predelave hrane in predelave hrane je eden tistih, ki je tesno povezan z drugimi. Če bomo imeli zdravo prebivalstvo, bomo imeli tudi boljši trg dela, naprimer. In zato je zdrava hrana tako pomembna. Kakovost zdravstvenih sektorjev je ključnega pomena za delujoče trge dela v Evropski uniji. Ljudje potrebujejo ustrezne pogoje, zato da lahko delajo, zato da so lahko v korist podjetjem in da lahko podjetja potem postanejo konkurenčna tudi na globalni ravni to so predpogoji, ki jih je omenil tako gospod komisar, kot tudi vi, gospod predsednik. Sektor predelave hrane, kmetijski sektor sta, kot rečeno, izjemne, izjemno pomembna. Želimo si, da bi lahko ustvarili skupno evropsko kmetijsko politiko. Torej, kaj jemo, kako jemo, kaj pijemo in kako je vse to pridelano. To je izjemno pomembno. Pred nami so precejšnji izzivi. Naprimer, boj proti e, mikrobni odpornosti, boj proti prekomerni uporabi antibiotikov, boj proti e, slabim praksam v kmetijstvu in tako naprej. Če bomo spremenili naše prehranske navade in če bomo poskrbeli za boljše okoljske pogoje, bomo imeli tudi bolj zdravo prebivalstvo. In zato mora Evropska komisija začeti z delom. Pomembno je tudi, da vi, gospod komisar, ki ste pristojni za zdravje in varnost hrane, storite vse, kar je v vaši moči, da se bo to res zgodilo. Dejali ste v vodi na govor, da boste to storili, tako da hvala. Evropska politika mora temeljiti na kmetijski politiki, kajti eh, precej stvari lahko pri tem izboljšamo. Seveda pa moramo tudi spremljati trg, razvoj na trgu poskrbeti moramo za to, da hrana, ki jo kmetje v Evropi dejansko pridelajo, pride do naših potrošnikov. Treba izboljšati pogoje dela kmetov, treba izboljšati tudi zdrave kmetov na zadnje. Komisija je dejala, da želi skrajšati prehranske verige in da želi to nekako umestiti v novo kmetijsko politiko. S tem se strinjamo, ampak tudi jaz imam vprašanje za vas, ali poznate kakšne primere iz drugih držav, kjer jim je to že uspelo? Evropsko računsko sodišče je nedavno izdalo poročilo, v katerem piše, da mora komisija eh, pripraviti politiko, ki bo eh, skrajšala prehranske verige in ki bo bolj učinkovita. S tem se strinjamo. Do leta 2025 moramo zmanjšati zvrške hrane za 30 odstotkov. To je eden od pomembnih ciljev. Še en pomemben cilj pa bi bil, da v Evropski uniji ustvarimo trajnostno prehransko politiko. Kaj pa druge politike, ki bi nam lahko prav tako pomagale pri tem? Za konec bi dejal, gospod komisar, pridite k nam na Dansko, na Južno Dansko in lahko si uživo pogledate, kako smo mi uspeli doseči napredek na tem področju pri nas. Dobili ste tudi vabilo na lokalni dogodek še letos, kjer lahko vidite, kako lahko upravljamo sodobno tehnologijo in sistem pomagamo pri eh, boljši kmetijski politiki. Najlepša hvala. Gospod Martikajn, za skupino Alde, tri minute imate na voljo. Izvolite. Hvala. Hvala predsedniku, hvala komisarju za zanimivo predstavitev. Želel bi čestitati tudi gospodu Kompačerju, kajti njegovo mnenje je zelo dobro in predstavlja eh, še dopolnilo delo, ki je bilo dosedaj opravljeno v odboru regi na to temo. Kolegi so omenili še številne točke, ampak sam bi želel spregovoriti o problemih v živilskem sektorju, predvsem o krizi mesa, eh, o šk, torej krizi, ki je povezana z škandalom v zvezi z brazilskim mesom. Torej, tukaj prihaja ta škandal od zunaj, ampak tudi znotraj Evrope smo imeli nekaj takšnih škandalov. Na svetovni ravni je veliko živil, ki niso takšna, kot bi morala biti. Kaj lahko naredi Evropska unija, zato da bi se borila proti takšnim eh, nevarnim živilom, ki se lahko znajdejo na evropskem trgu. Tudi mm, ponarejena živila so velik problem. Ko govorimo o mm, skupni kmetijski politiki, njeni prihodnosti, se moramo vprašati, kako lahko poskrbimo za to, da bodo potrošniki bolj eh, zaupali, eh, kaj lahko naredimo za boj proti odpadkom, boj proti ponarejenim živilom, Ehm, vse to kaže na to, da potrebujemo močno skupno kmetijsko politiko, kajti tudi ta je del našega varstva okolja in tudi naša zdravstvena politika je močno povezana s tem. Ehm, tudi ne bi bilo smiselno, če bi se na področju kmetijske politike spet eh, zatekali v nacionalne politike, politike. Pa še nekaj bi povdaril, pomembna je tudi sledljivost eh, živil, hrane, na ta način se lahko tudi bolje borimo proti odpadkom v hrani. No, na nazadnje je pa tudi potrošnik tisti, ki sprejema izbire z spremembo pravil skupne kmetijske politike, bi omogočili potrošnikom, da sprejmejo pametne, informirane odločitve, um, če bi porabili manj virov, potem bi lahko več. Um, Potem bi lahko bila naša prehrambena veriga bolj učinkovita, imeli bi manj odpadkov in manj potrošnje virov. No, komisar je sedaj izpostavil ta forum za boj proti odpadkom v hrani. Tudi sam sem član tega foruma, sem, eh, torej, eh, član tega foruma in se v tem forumu sedaj delujejo najboljši strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vsemi temi problemi, ki jih je uvodoma omenil komisar. Upam, da bomo uspeli najti ustrezne rešitve in odgovore za te probleme. In komisar je seveda vedno dobrodošel na naših sestankih. Gospod Vočevski je naslednji. Panie komisarzu, koledzy. Gospod komisar, gospod predsednik, kolegi in kolegice, v imenu EA pozdravljam komisarja in pozdravljam to razpravo o, o varni oskrbi s prehrano. Pred leti je nemški filozof v svojem delu družba tveganja, zapisal, da bomo v prihodnje imeli hierarhijo vrednot v svetu. Prav tako je povdarjal pomen izogibanja okoljskim tveganjem ter tveganjem, ki so povezana z proizvodnjo hrane. No, varna prehrana je koncept, ki se je razvil iz koncepta trajnostnega razvoja, zagotavljanje varne prehrane je nekaj, kar je seveda vedno koristno za družbo. Tudi lokalne vlade lahko imajo pomembno vlogo pri tem, zlasti ko gre za podeželska območja. Varna prehrana je bistvenega pomena za programiranje lokalnih strategij razvoja. Eh, torej, zauzemati se moramo predvsem za kratke eh, prehrambene verige. Evropska komisija bi se lahko zauzela za eh, natančen sistem ocene varnosti prehrane v, za najbolj učinkovit na svetu, ampak ta sistem je seveda lahko drag. Opažamo, da se boljšo kakovostno hrano eh, na trgu nadomešča z hrano slabše kakovosti, ki prihaja iz tretjih držav. No, naši državljani so do sedaj bili zadovoljni za visoko kakovostno prehrano, ampak to bi se lahko spremenilo. Evropska unija je tako uvoznik, kakor izvoznik hrane, ampak ravno zaradi inovacij in enakovrednih konkurenčnih pogojev eh, lahko Evropska unija, Evropski trg ponuja visoko kakovostno hrano po dostopnih cenah. Komisar, imam vprašanje za vas. kolikšni meri lahko, uh, bomo lahko prihodne zagotovili, da bomo še naprej dajali na razpolago visoko kakovostno hrano in da bomo tudi imeli zadostno preskrbljenost za hrano. Hvala lepa, gospod Robert Kores je naslednji. E, dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowny panie. Hvala lepa. Lepo pozdravljam gospoda komisarja. Ob tej priložnosti bi želel pozdraviti komisarja v imenu skupine EKR. Naša skupina je um, pozorno analizirala to mnenje, uh, kajti uh, vsi se v Evropski uniji strinjamo, da je ta tema izredno pomembna. Gre za varnost prehrane. Um, hrana, ko je jo proiz, ki jo proizvajamo iz naravnih virov, je kot zrak, ki, da, ki ga dihamo in kot okolje, kjer živimo. To predstavlja neko naravno bogatstvo, ki ga je treba zaščititi. V imenu skupine EKR moram reči, da ne želimo, da bi um, se tukaj dotikali uh, zdravstvenega sektorja. To mora biti urejeno na nacionalni ravni. Ko gre za trajnostno proizvodnjo hrane, pa je ta tema izredno pomembna in uh, kar največ moramo narediti za to, da najdemo uh, rešitve, ki naj bodo kar najbliže lokalni ravni. Naši potrošniki morajo imeti dostop do varne prehrane, do hrane, eh, ki bo, im, ki bo jasno označena, tako da bodo lahko potrošniki razumeli, eh, kakšne so eh, sestavine te prehrane. Skratka, potrebujejo hrano, ki bo varna. No, nažalost, v prehrambeni politiki opazujemo tudi določene negativne trende. ko se daljšajo te eh, prehrambene verige od polja do vilice. To se zgodi, ko v te verige vstopajo velika podjetja, ko dajemo prednost proizvodom, ki so proizvedeni eh, v oddaljenih krajih, potem vedno več se uporablja tudi kemičnih eh, izdelkov pri proizvodnji hrane in to seveda vse negativno vpliva na zdravje ljudi. No, ne bi preveč uh, želeli posegati v vsakodnevne odločitve, ki jih sprejemajo naši potrošniki. To pa seveda ne pomeni, da ne moremo več narediti na lokalni, nacionalni in evropski ravni, zato da bi zagotovili, da bo hrana, ki jo kupujemo, varna in da bo uh, eh, da to potrjevale tudi oznake na teh izdelkih in hrane. Hvala lepa poročevalcem komisarju. Hvala. Štirje ste se še javili k besedi, gospod Bulik, gospod Sakradeus, gospod Carson in gospod Abramovičius. Bigrede Sakradeus ima dve minuti, ostali pa imate na voljo eno minuto časa za govor. In še gospod One Star. Najprej bomo slišali poročevalko Birgito Sakredeus. Tudi ona je pripravila mnenje, eh, ki govori o uspešnosti zdravstvenih sistemov. Dobro je, da bo to slišal tudi komisar. Ehm, Tukaj sem. No, kasneje bomo obravnavali poročilo, ki ga je pripravila tudi komisija o stanju zdravstvenih sistemov v Evropi. Naj ob začetku povem, kako zadovoljna sem, da je komisija pripravila te različne projekte, da se je odločila, da bo preverila uspešnost zdravstvenih sistemov. Odbor v regiji mislim, da je komisija s tem zelo pomembno prispevala v mnenju, v mojem mnenju, ugotavljam, da kronične bolezni predstavljajo velik strošek za naše zdravstvene sisteme. Zato je treba tukaj ukrepati. Morali bi poskrbeti za večjo učinkovitost, stroškovno učinkovitost naših zdravstvenih sistemov, spogledi na starajoče se prebivalstvo. Eh, v poročilu govorimo o tem, da je treba več narediti na področju preprečevanja, preventive. In uh, s tem je seveda povezana tudi prehrana. Ko opazuje, opazujemo, um, stanje zdravja v Evropi, lahko gotovimo, da smo kar učinkovito ukrepali proti tobaku in uh, alkoholu, ampak eh, debelost pa, oha, pa ostaja velik problem. V Evropi smo vedno bolj debeli, debelost prizadene tudi otroke in eh, tukaj bi morali okrepiti ukrepe preventive. Zanima me, če lahko komisar pove, kaj bi lahko naredili na evropski ravni, zato da bi zagotovili, eh, da bomo zmanjšali ta problem debelosti. Hvala lepa, gospod Bogeli. Tisztelt biztos úr, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt eh, kollégák! Hvala lepa. Gospod komisár, spoštovani kolegi, mislim, da bi morali za področje živil o, um, uvesti ustrezen sistem označevanja na oznake, mora jasno pisati, kakšne so sestavine živila. Prav tako pa moramo navesti ekološki odtis na oznakah. Naj navedem samo en primer. V zadnjih letih smo videli, kako multinacionalke v nekaterih državah članicah ponujajo eh, živila slabše kakovosti. Do tega prihaja vedno pogosteje. Eh, to, da so proizvodi, ki jih proizvajajo multinacionalna podjetja, boljše kakovosti preprosto več ne drži. Ta podjetja izkoriščajo svojo velikost predvsem zato, da, poš, da postavljajo regionalna in lokalna majhna sine velika podjetja v slabši položaj. In proti temu je treba ukrepati. Treba je okrepiti uh,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 Rad bi se vam zahvalil za eh, vašo predstavitev, za vaš obisk odbora regij in tudi za eh, predstavitev koledarja dela komisije na tem področju. Komisija nam tu daje vtis, da lokalni organi sodelujejo pri pripravljalnih delih in vsega, eh, Mi smo pripravljeni pomagati komisiji pri tem. Želeli bi, da se vse te odločitve lahko uresničujejo na teritorijalni in nacionalni ravni. Torej, vse, kar se tiče eh, prehrane, eh, življenskega stila, vse to je zelo pomembno za nas vse. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Gospod Van Stam. Gospod Van Stam. Gospod eh, predsednik, veseli me, da je danes z nami komisar za zdravje. To eh, povdarja pomen agente, o kateri danes razpravljamo. Zahvaljujem se mu za verodostojno predstavitev. No, sam sem bil v poklicnem življenju vedno dejave na tem področju kot znanstvenik. Eh, delal sem eh, v Evropskem centru za, um, za uh, agronomijo. Uh, no, ne vem pa, kako je z okrepljeno uporabo fitofarmacevskih sredstev z nitrati in z drugimi vsebnostmi. To vpliva tudi na kakovost stalne vode in to ne prispeva k uh, trajnostnemu razvoju. Eh, danes eh, preprosto ni več možno si zamisliti um, velikih uh, industrijskih uh, obratov, kjer bi držali živino uh, brez antibiotikov. Uh, zahvaljujem se vam za to, da ste se navezali na pomen varne prehrane in da se angažira zauzemate tudi za razvoj podeželja. Eh, zahvaljujem se eh, za to mnenje in mislim, da tudi prispevki kolegov predstavljajo izboljšavo poročila. Hvala lepa. Še gospa Batin. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod poročevalec, da ste se lotili tega vprašanja. Želela bi se pa vseeno za nekaj minut vrniti na vprašanje eh, prehrane ki, oziroma hrane, ki se meče stran. Mi smo proti temu, seveda je mogoče eh, predvideti eh, preventivne ukrepe pri prebivalstvu, Eh, in eh, prebivalstvo tudi ozavestiti v zvezi z eh, tem vprašanjem. Ampak vemo pa tudi, da imamo pravila na področju prehrambeno nevarnosti, ki vodijo v to metanje hrane proč. Torej, to so pravila, ki urejajo um, vse restauratorske dejavnosti, restauracije, prehrano v, v šolskih menzah in tako dalje. In uh, to mislim, da ni skladno z cilji, ki smo se jih zadali in moramo narediti vse, kar lahko, da se to prepreči. Hvala lepa in da dajemo vsem uh, enako priložnost, da dobijo besedo. Dajem besedo še gospodu Skorusu. Vi ste zadnji. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό... Χάρα. Danes govorimo o izredno pomembni temi, ki zadeva vsakega izmed nas. Vsi dobro poznamo to temo. Zastavil bi naslednjo vprašanje. V kolikšni meri imamo nadzor nad tistimi živili, Ehm, torej, v kolikšni meri lahko zagotovimo nadzor na tem, da so živila, ki dosegajo naše potrošnike, zdrava. Hvala lepa, besedo dobi spet gospod Andrew, Kau Andrew Kajtis. Much indeed. I am very happy listening to you. Hvala lepa. Za veseljem sem vas poslušal, ugotavljam, da se naša stališča v glavnem skladajo. Zahvaljujem se poročevalcu za odlično mnenje, zahvaljujem se vam za vaše prispevke. Popolnoma se strinjam z vašimi predlogi. Eh, bi pa vas opozoril na neko pomembno zadevo. Kolegi iz EKR so eh, povdarjali, da mora zdravje ostati v nacionalni pristojnosti. Naj vas spomnim na definicijo zdravja. Definicija zdravja je iz uh, Svetovne zdravstvene organizacije. Zdravje je uh, duševno, socialno in fizično dobro počutje. Uh, dobro, ko govorimo o zdravstvenem zavarovanju in tako naprej, je to prav gotovo v nacionalni pristojnosti, ampak govorimo o zdravju, enotnem trgu, hrani, o proizvodnji. Uh, uh, je pa to gotovo v evropski pristojnost, pristojnosti. Um, ali lahko to urejate samo na nacionalni ravni? Mislim, da ne. Problemi javnega zdravja so čez nacionalno vprašanje, nadnacionalno vprašanje, globalno vprašanje. Prosim, ne mešajte zdravja in zdravstvene oskrbe. Uh, Tukaj govorimo o, eh, o smiselni prehrambeni politiki, ki je povezana za kmetijsko politiko, za okoljsko politiko, za cilji trajnostnega razvoja, z številnimi zadevami, ki so čezmejnega značaja. Razumeti morate, da zdravje pomeni dobro počutje. In tukaj govorimo o, um, o gospodarskih vidikih, o socialnih vidikih, o okoljskih vidikih, o vidikih obnašanja. Tukaj je treba zadeve koordinirati. Ne moremo na to gledati samo skozi nacionalno uh, osko prizmo. Razumeti morate, da potrebujemo zdrave vire. To pomeni, da moramo imeti vse evropske prehrambene politike, vse evropske politike, ko gre za revizijo skupne kmetijske politike, za vse evropske politike, ko gre za razmišljanje o tem, kako zmanjšati uporabo pesticidov, ko gre za ohranjanje našega okolja, za reševanje naših vodnih virov, energetskih virov in tako naprej. Um, Zakaj govorimo o krožnem gospodarstvu, o problemu odpadkov v hrani? Zato, ker so to evropska vprašanja. Dobro, vemo, da so številni ukrepi v rokah eh, nacionalnih, lokalnih, regionalnih eh, organov, ampak ko govorimo o zdravju, moramo poskrbeti za vse evropsko urednost. ko govorimo o stanju zdravja v Evropi, razumemo te, ta zdravstvena vprašanja v kar najširšem smislu. Omenili ste recimo problem debelosti, zlasti med uh, otroci. Um, na Malti je včeraj potekalo neformalno srečanje ministrov za zdravje in tam so razpravljali ravno o problemu debelosti. Uh, Mm, pogovarjali so se o ukrepih proti temu. Tukaj gre za vprašanje agresivnega oglaševanja za uh, probleme um, uh, agresivnega trženja, gre za problem trošarin za alkohol, za sladke pijače, sladkor in tako naprej. Uh, Skratka, tukaj bomo morali skupaj ukrepati, samo na ta način bomo imeli bolj zdravo Evropo. Dobro razumemo, da potrebujemo socialno Evropo, razumeti pa moramo tudi to, da potrebujemo zdravo Evropo. Govorim o definiciji Svetovne zdravstvene organizacije, ne pa o, o, schem, zdravstve, o schemah zdravstvenega zavarovanja. O, in o drugih vidikih zdravstvene oskrbe. Mi moramo poskrbeti za to, da bodo ljudje čim bolj zdravi in da bodo čim dlje zdravi. Potrebujemo skupno prehrambeno politiko in tudi seveda odpadki v hrani so povezani s tem. Jaz sem zdravnik in zelo dobro vem, o čem tukaj govorim. In eh, vesel sem, da sem sedaj uh, slišal toliko različnih pobud. Dobro, spet lahko razpravljamo o konkretnih vidikih eh, upravljanja z odpadki v hrani. Na našem prvem srečanju smo predstavili metodologijo za izračunle tega, na naslednjem srečanju bomo razmislili o tem, kakšna naj bo pot naprej, zato da bi imeli pravo metodologijo, ko gre za upravljanje odpadkov v hrani v vseh prehrambenih verigah. Od eh, kmetij do potrošnikov gre za recimo velikost porcij in tako naprej. Vse to je del politike eh, odpadkov v hrani. Prav tako ste govorili o eh, trajnost, trajnostni, eh, trajnostnemu vidiku hrane. Danes imamo, danes govorimo o odpadkih v hrani, govorimo o varni prehrani, manjka pa nam uh, politiko, ko gre, po, skupno, skupna politika, ko gre recimo za prehrambene urednosti eh, naših živil. Dajemo na voljo nekaj denarja, recimo za scheme eh, razdeljevanja sadja ali pa mleka v šoli in to so koristni inštrumenti. Gre za otroke, gre za šole, gre za bolnišnice. Gre za to, da na ta način ponujamo več sveže hrane in da na ta način tudi podpiramo lokalne uh, Eh, proizvajalce hrane. Včeraj smo razpravljali tudi o spremembah javnih eh, predpisov. Eh, razpravljali smo te, o tem, kako bi lahko spremenili pravila, zato da bi nacionalne vlade imele pravico do tega, da kupujejo več sveže prehrane iz lokalnih območij. Tukaj gre za podporo majhnim in srednjim velikim podjetjem, tukaj gre za to, da moramo podpreti naše kmete. In eh, gre za možnost pomagati našim lokalnim skupnostim preživeti. Eh, skratka, vesel sem vseh vaših predlogov in eh, z veseljem bom sodeloval z vami še naprej. Vem, da se v veliki meri naša stališča skladajo in razpraviti, razpraviti je treba o pravilih, o spremembah pravil, zato da bomo imeli manj odpadkov v hrani, razpravljati moramo o tem, kako pomagati našim podjetjem eh, pri odpravi administrativnih ovir. In seveda bom tudi sprejel vaše povabilo na Dansko. Jaz sem bil v Kopenhagnu in videl sem odlično šolo, kjer učite otroke, eh, kaj pomeni zdrava prehrana, kako jo proizvajati. To je bil eh, čudovit zgled in z veseljem se bom odzval na vaše povabilo. Torej, pozdravljam vse projekte v Helsinkih, v uh, Italiji, na Malti. Uh, Jaz veliko potujem in vidim, na kakšne načine je možno spodbuditi naše skupnosti, eh, da eh, potem izmenjavajo najboljše prakse. In tudi eh, litovskim prijateljem želim vso srečo pri boju proti odpadkom v hrani. Hvala lepa, gospod komisar. Samo še en primer. Ja, tudi v naši kantini bomo um, imamo veliko obiskov novinarjev, ki uh, preučujejo naše upravljanje uh, odpadkov v hrani. Jaz ne bom govoril o kakovosti same hrane, ampak uh, kar se tiče um, boja proti odpadkom v prehrani, pa smo res dobri. Dobro. Sedaj pa mnenje kompačerk. gre za prehrambeno politiko. Ja, mislim, da smo to mnenje zelo dobro predstavili, tako da lahko kar glasujemo. Okay, very briefly, Mr. Gospod poročevalec. Ja, že prej sem predolgo govoril, zato zelo na kratko. Zahvaljujem se strokovnjaku, ki je vse skupaj znanstveno eh, spremljal. Zahvaljujem se tudi drugim sodelavcem, eh, tudi eh, udeleženim stranem. Želel bi spregovoriti o predlogih sprememb, ki vsi prispevajo k temu, da bo moje mnenje še boljše. Predvsem gre za vprašanje pilotnih projektov. Um, pomembno je, da izvedemo pilotni projekt, gre za takšno, zaenkrat, če nimamo takšne eh, prečne politike, zato smo skupaj z eh, parlamentom pozvali Evropsko komisijo, da eh, podpremo pilotni projekt v Evropski uniji, no sicer pa mislim, da smo že veliko povedali o mojem mnenju, samo še nekaj, kasneje bomo govorili o zdravju, In uh, tudi tukaj treba povdariti, da ne na zadnje gre pri prehrambeni politiki za zdravje, za dobro počutje, tako kot je to povedal že komisar. Hvala lepa. Sedaj pa bomo glasovali. Zelo na kratko, gospod Keren. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno v mnenju in sicer, da potrebujemo več sinergij med eh, univerzami, med organizacijami, ki proizvajajo hrano um, in uh, drugimi. Torej, mi imamo komisijo, ki se ukvarja s promocijo eh, vprašanj, ki so povezana z prehrano in vse to je tudi uh, del eh, programa zdravih mest in smo tudi člani Svetovne organizacije za prehrano. Torej, hvala lepa poročevalcu. Dobro, hvala, bomo glasovali. Imamo tri predloge sprememb. Prvi predlog spremembe, poročevalec je za. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Dobro, sprejeto. Na to amandma 2. Poročevalec je za. Kdo je za? Hvala. Proti. Večina je za, to je sprejeto. Amadma 3, poročevalec je za. Kdo je za? Hvala. Proti. Nihče. Dobro, to je sprejeto. In še glede celotnega tako spremenjenega mnenja, glasujemo, kdo je za. Hvala. Proti. Nihče. Dobro, to je sprejeto, nihče se ne vzdrži. Dobro, sprejeli smo poročilo soglasno. Čestitke pročevalcu. We... Sedaj pa moramo spremeniti dnevni red in bomo nadaljevali z gospodom Brnjejem, ki je pravkar prispel in ker ima zelo malo časa, bomo to točko predstavili naprej in bomo imeli sedaj razpravo o brexitu. All right. Uh, dobro. Bomo nadaljevali. Najprej bom nakratko predstavil temo. Gospod Barnier, hvala, da ste sprejeli naše povabilo na plenarno zasedanje. Imeli smo že zelo dobro razpravo s konferenco predsednikov. O tem smo že precej podrobno razpravljali. In namen uh, vaše predstavitve danes je, da izmenjamo mnenje s predsedniki regij, z župani, z mestnimi svetniki in tako dalje in da jih eh, obvestimo o stanju pogajen. Na naši strani smo že večkrat povedali, da je pač to odločitev večine britanskih državljanov, po drugi strani pa uh, Vsi vemo, da to predstavlja tveganje za stabilnost prihodnih generacij. Gospod Barnier, prav gotovo veste, da je vaša naloga tehnično usklajevanje pogajanj med Evropsko unijo in pa eh, Združenim kraljestvom. Tu gre seveda za učinek na vsega, Eh, evropsko zakonodajo, pa tudi na življenja eh, evropskih državljanov v Združenem kraljestvu in v preostalih 27 državah. Evropska unija ima odgovornost, da poskrbi za svojo unijo, da jo eh, zavaruje in da zavaruje tudi interese svojih državljanov. Torej, kakšen bo vpliv Brexita na življenje ljudi, skupnosti, in pa poslovnega sveta. Torej, tu uh, imamo zastopnike vseh 28 eh, eh, držav uh, članic, vključno z drugim kraljestvom, ki želijo vedeti, kakšen bo vpliv Brexita na njihove regije, pa tudi na čezmejne odnose in na njihove poslovne dejavnosti v državah članicah. Uh, Gospod Barnier, eh, če si pogledamo vašo politično kariero, vidimo, da cenite lokalno in regionalno raven in če tudi odbor regij eh, nima formalne vloge pri pogajanjih, naši eh, člani regionalnih parlamentov bodo um, udeleženi pri ratifikaciji nekaterih trgovinskih sporazumov, ki bodo del končnega sporazuma. Torej, mi bomo tudi sprejeli rezolucijo v našem telesu eh, in videli eh, boste, da eh, vprašanje Brexita sproža precejšno zaskrbljenost na regionalni in lokalni ravni in v prihodnih mesecih vam bomo tudi predložili nekatere predloge, ki jih boste morda lahko tudi vključili v pogajanja. Kot sem že povedal, v Londonu uh, januarja uh, letos našim prijateljem. Če Brexit pomeni Brexit, potem Evropska unija še vedno pomeni Evropska unija. To pomeni, da ne bomo razvodeneli naše politične vizije in naših uh, ciljev. Prepričan sem, da je najboljši način, kako uh, zavarovati naše regionalne in lokalne interese ta, da delamo skupaj ob spoštovanju skupnih eh, vrednot. To dela Evropska unija zdaj in bo še naprej na ta način delovala. Ostali bomo enotni. Istočasno pa moramo izkoristiti to krizo tudi kot priložnost za prihodnost in v imenu evropskih eh, regij in mest eh, bomo oblikovali tudi rešitve, in predlagali reforme, ki bodo omogočili boljše življenje evropskim državljanom. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu v pritu vsem državljanom Evropske unije. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Markula, Do, dobar dan vsem državljanom gospe in gospodje, eh, županje, župani, predsedniki regij, eh, člani odbora regij. Zelo sem vesel, da sem tu med vami. Gospod predsednik Markole, zahvaljujem se vam za to povabilo in to priložnost, da spregovorim o tem, kaj je v igri pri teh izrednih pogajanjih, ki se bodo odprla. In če sem povsem odkrit, prvič javno govorim o tem od eh, meseca novembra. Dovolite mi, da najprej povem nekaj besed, da izrazim svojo solidarnost, kajti ta hip eh, smo izvedeli, da se v Londonu dogajajo grozne reči pred parlamentom, da je, imamo žrtve ne vem, za kakšen dogodek gre, ampak eh, ta hip in ker že govorimo o tej temi, izražam svojo solidarnost z britanskimi organi in državljani. Gospe in gospodje, 44 eh, let vsega, eh, sta Evropska unija in Združeno kraljestvo delila skupni projekt. V tem času smo zgradili notranji trg, odpravili meje med nami, sprejeli skupna pravila za prosto gibanje ljudi, storitev, kapitala in blaga. Vzpostavili smo skupno evropsko državljanstvo, poleg nacionalnega državljanstva imamo pravno državo, vrednote, kot, se, kot so demokracija, vladavina prava. To je v srcu Evropske unije. Po padcu Berlinskega zidu smo razširili Evropo in Združeno kraljestvo je bilo takrat ambiciozno. Odprlo je svoj trg dela za te nove državljane in skupaj smo se angažirali za financiranje, dolgotrajno financiranje kohezijske politike, na katero je vaš eh, odbor še posebej navezan. S tem smo želeli odpraviti to zgodovinsko vrzel, ki je nastala na, našem, na naši celini. Sedaj bomo nadaljevali s tem skupnim projektom brez Združenega kraljestva. Večina državljanov Združenega kraljestva se je odločila, da zapusti Evropsko unijo, kar je privedlo do tega, te izredne situacije. Danes vemo, da bo Združeno kraljestvo formalno obvestilo Evropsko unijo 29. marca o tem, da želi torej, zapustiti Evropsko unijo in s tem se bo 29. marca formalno začelo obdobje dveh let pogajanj. Torej, na osnovi teh eh, pogajanj, znotraj katerih bo 27 eh, predsednikov držav in pa premijejev eh, pripravilo smernice in z njimi bom tudi delal v prihodnih tednih zato, da bomo lahko uh, pač pripravili ta izhodišča in um, tudi v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Brexit bo imel pomembne posledice uh, finančne, gospodarske, pravne, človeške, socialne, politične. Moramo vedeti, da če ne bomo sklenili, prišli do sporazuma, bo to imelo hude posledice za vse. Več kot 4 eh, milijone britanskih državljanov v Evropi oziroma evropskih državljanov v Združenem kraljestvu ne bodo imeli nobene, nobene gotovosti glede svoje prihodnosti. Na to bomo imeli zopet uh, preglede na meji in tu se lahko zopet nadejamo zelo dolgih kolon eh, v Doru. Enako velja tudi za zračni promet, ki bo eh, Ki, bo, um, ki se bo ustavil, prav tako to velja tudi uh, za um, jedrske, um, za uh, jedrsko industrijo in jedrske materijale, uh, ki, katerih transport bo v tem primeru uh, prekinjen in lahko bi nadaljeval še zelo dolgo. Torej, um, dve tretjine vseh izmenjav z Runom kraljestvom um, sodi v okvir skupnega notranjega trga in pa vseh sporazumov, ki smo izklenili s 60 državami Po drugi strani pa bo tudi Evropska unija utrpela eh, škodo, če tudi se bo notranji trg ohranil. Se pravi, ta scenarij odsotnosti sporazuma, to ni naš scenarij. Želimo sporazum, želimo uspeti. In uspeti ne tako, da delamo proti Britancem, temveč da delamo z njimi in v imenu 27 z ekipo, ki me obkroža, želim povedati, da je naš namen, da pridemo do sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in ta se mora odviti v najboljših možnih okoliščinah. In ker že imam priložnost, bi želel spregovoriti o pogojih, da uspemo. Gospod predsednik, gospe in gospodje, prvi pogoj je enotnost 27. In ta gre z roko v roki z transparentnostjo in pa javno razpravo. Torej, 1. oktobra sem prevzel svoj položaj in srečal sem se z predsedniki vlad in držav 27 držav članic Evropske unije. Na to sem se sestal z njimi tudi v njihovih državah, sestal sem se z nacionalnimi parlamenti, sindikati in drugimi organizacijami. In ves čas pogajan bom delal zelo tesno z Donaldom Taskom, z Evropskim svetom, z Evropskim svetom, gospodom Tajanjem, predsednikom Evropskega parlamenta in z vsemi drugimi institucijami in organi Evropske unije. In zato, gospod predsednik Markole, gospe in gospodje, zato sem zelo vesel, da sem danes tu v odboru regij. Tako zelo pogosto sem delal z vami, z vašim odborom, ko sem bil komisar za regionalno politiko kajti vi ste glas mest, podeželja, regij in vsej njeni raznolikosti. Enotnost ne pomeni enakost. Enotnost je prvi pogoj, da pridemo do sporazuma pri teh pogajanjih. In to je v interesu nas vseh je pa to tudi v interesu Združenega kraljestva in želel bi to povedati tudi našim britanskim partnerjem in vem, da so nekateri med njimi tudi tu v dvorani, kajti konec koncev tako mi kot Združeno kraljestvo potrebujemo Združeno Evropo in potrebujemo ta sporazum. Še nekaj bi dodal, če smem. Ta enotnost bo še močnejša, ko bo če bo temeljila na javni razpravi in preglednosti. In vi boste aktivno sodelovali pri tej javni razpravi. To vem. Ta pogajanja se ne morejo odvijati za zaprtimi vrati. Pogajali se bomo na odprt in pregleden način in vsem bomo pojasnili, kaj počnemo. In v času teh pogajanj moramo prav tako objektivno pojasniti, kaj pomeni zapustiti Evropsko unijo za državo, ki jo zapušča, pa tudi za ostale države članice. Gospe in gospodje, moramo povedati resnico in bomo povedali resnico našim državljanom, resnico o tem, kaj pomeni Brexit. Drug pogoj, da dosežemo sporazum, pa je odprava negotovosti, ki izhaja iz te odločitve Združenega kraljestva. In ta negotovost velja zlasti za 4,5 milijona državljanov, torej gre za polske študente, ki imajo dostop do britanskih univerz pod istimi pogoji kot britanski državljani. Britanski državljani upokojenci, ki živijo v Španiji, uživajo naprimer dostop do zdravstvene oskrbe pod istimi pogoji kot španski državljani, romunski eh, doktori in pa medicinske sestre, ki delajo v Združenem kraljestvu, inženjeri iz Italije, Nemčije in tako dalje, ki delajo v Združenem kraljestvu in pa na tisoče Britancev, ki delajo naprimer v Berlinu, v Rimu ali na Dunaju. Torej, razumemo, da so zaskrbljeni, razumemo, da so v dvomih in moramo se učinkovito odzvati na to, moramo zagotoviti njihove pravice dolgoročno in to bo naša absolutna prioriteta od samega začetka pogajanj. tu bo naš slogan državljani na prvem mestu. In tu pozdravljam, pozdravljam odločitev kolegija, da registrira dve eh, državljanski pobudi. Torej, vprašanja, ki so v igru, so zelo kompleksna. Torej, naj gre tu za dostop do državljanskih Eh, delovnega trga, za pravico dobivanja, za dostop do pokojnin in socialnih pravic, dostop eh, do izobraževanja. In delali bomo na vsaki od teh točk. Nobenega, nobene podrobnosti ne bomo izpustili ali spregledali in na tem že delamo z vsemi državami članicami. To bo trajalo nekaj časa, nekaj mesecev, prav gotovo. Ampak uh, glede tega moramo tudi z drugim kraljestvom opraviti resno pravno delo in moramo se čim prej strinjati glede načel um, kontinuitete, nediskriminacije in recipročnosti, zato da ne bomo pustili teh državljanov v negotovi situaciji. Gospe in gospodje, naslednjo pa je negotovost za regionalne in lokalne organe in vse tiste, ki um, eh, vodijo programe, ki jih eh, financiramo iz evropskega proračuna. Torej, za koga gre? Gre za koristnike, um, uh, eh, naprimer, sredstev socialnega, um, kohezijskega in kohezijskega sklada. Tu gre uh, praktično za 900 milijonov eh, sredstev. Na to gre za eh, koristnike Evropskega eh, regionalnega sklada, tu gre za 200 milijard evrov, torej sredstev, ki so namenjena regijam in pa tudi osamljenim regijam in oddaljenim regijam. Na to imamo koristnike Junkarjevega regionalnega sklada, Eh, investicijskega načrta. Tu gre za 315 milijard evrov investicij in zahvaljujoč eh, s tem sredstvom se lahko um, borimo proti eh, podnebnim spremembam, naprimer financiramo mline na veter v Belgiji in projekte v Združenem kraljestvu. Na to vsega um, raziskovalni program ob, iz obzorja 2020, kar je omogočilo industrijo 80 milijard evrov v eh, znanost in industrijsko inovacijo kar nam omogoča, da se odzovemo na največje izzive našega časa. Torej, vse te programe smo skupaj potrdili, vseh 28, skupaj z Združenim kraljestvom, skupaj smo jih tudi financirali in tudi vsi, vseh 28 koristi eh, te programe. Vsaka država mora spoštovati svoje zaveze do drugih držav. Naj bom zelo jasen. Ko država zapusti unijo, potem ni nobene kazni, nobene cene, ki jo mora država plačati, da zapusti unijo. Ampak treba pa je um, pač narediti, eh, izračunati, kakšni so eh, dolgovi. Prav gotovo ne bomo od Združenega kraljestva zahtevali, da plača karkoli, eh, s čemer se niso strinjali, ampak in tudi 27 preostalih držav bo spoštovalo svoje zaveze do Združenega kraljestva, njenih državljanov in regij. To je vzajemno spoštovanje in na ta način moramo delovati. In gospod eh, predsednik, eh, rad bi eh, zelo skromno, skromnost citiral velikega moža zgodovine, Winstona Churchilla, ki pravi, cena veličine je odgovornost. To velja za Veliko Britanijo in to velja tudi za nas. Tretja negotovost, ki jo povzroča odločitev Združenega kraljestva, pa so nove meje Unije. In tu imam zlasti v mislih Irsko. Bil sem komisar odgovoren za eh, mirovni program in razumem vlogo Unije eh, pri dialogu med eh, Severno in Južno Irsko in vlogo Evropske unije pri ohranjanju mirovnega sporazuma. In eh, mi bomo zelo pozorni na to in na posledice odločitve Zronega kraljestva, da zapusti Unijo, kajti važno je, da karkoli se že zgodi, da bomo delovali naprej v miru. In eh, imamo še tretji vsega, tretji uh, pogoj, da uspemo, torej moramo delati v nekem logičnem sosledju. Torej želimo, da bo odnos med Združeno kraljestvom in pa Evropo temeljil na trdnih treh in to pomeni, da se moramo najprej strinjati glede načel, torej da se najprej strinjamo o tem, da želimo, da Združeno kraljestvo v miru uh, Eh, zapusti Unijo. In čim prej se bomo glede tega strinjali na načeljni eh, ravni, tem prej bomo lahko oblikovali naše prihodne odnose. Torej, če se ne lotimo takoj teh negotovosti, če to pustimo ob strani, bomo lahko ne uspeli. In tu sem res eh, zelo previden. Seveda bodo nekateri trenutki težki, ampak eh, gospe in gospodje, v eh, času svoje karijere, torej zlasti, ko sem bil predsednik neke, nekega lokalnega organa v Savoji, vem, da je vedno lažje premostiti težave, ko imamo neko perspektivo, ko vemo, kam gremo. In to bomo storili tudi pri teh pogajanjih. In kakšna je ta perspektiva? Perspektiva je perspektiva novega partnerstva med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Že zelo dolgo in uh, zelo natančno, odkar sem prvič glasoval, uh, uh, v Franciji leta 1972, takrat sem imel 20 let in takrat sem sodeloval v kampanji, uh, katere cilj je bil, da doseže vstop Združenega kraljestva v uh, Evropsko unijo. In od tega trenutka sem prepričan, da smo Združenim kraljestvom trajno povezani, da imamo skupnost interesov in vrednot. Torej, to uh, novo partnerstvo je nekaj, o čemer se morda ne bomo že takoj dogovorili, ampak prav gotovo pa lahko že imamo neko, neko vizijo. Prav gotovo bo šlo za nek prostotrgovinski sporazum z Združenim kraljestvom. In ta eh, prostotrgovinski sporazum ne bo eh, primerljiv z nobenim drugim sporazumom, ki ga že imamo danes in na to se moramo pripraviti. Evropska um, združeno kraljestvo se je odločilo, da bo zapustilo notranji trg in pa carinsko unijo, kar pomeni, da bo združeno kraljestvo čez dve leti tretja država. Torej, čisto mehansko bo združeno kraljestvo čez dve leti v situaciji, ki bo manj ugodna kot je situacija katerekoli od držav Evropske unije. Ne bo pa m, mm, moglo Združeno kraljestvo izbirati a la carte, kot pravimo. In zato nimamo nobenega uh, znanega primera torej, za vse prostotrgovinske sporazume, ki jih je Evropska unija sklenila z tretjimi državami, naj si bo z Južno Korejo, naj si bo z uh, Eh, Kanado. Torej vsi te sporazumi so bili del uh, konvergenčnosti, medtem ko pri Združenem kraljestvu pa gre za nasprotno eh, dinamiko. Se pravi, mi na začetku imamo že usklajeno zakonodajo in tu ne gre za zakonodajno konvergenčnostjo, temveč gre za tveganje, da bomo oddaljili uh, te zakonodaje. Mi bomo morali biti zelo pozorni in bomo pozorni, zato da to zakonodajno razhajanje ne bo vodilo v nek eh, zakonodajni dumping. Torej, moramo biti uh, pozorni. Uh, tako eh, nacionalni parlamenti, eh, civilna družba kot eh, Evropska unija in njene inštitucije. Gospe in gospodje, če se bomo tega lotili drugače, potem bo to pogajanje vodilo eh, do nasprotovanja samemu principu sporazuma, prostotrgovinskega sporazuma. To bo prav gotovo nek mešan sporazum, eh, In prav gotovo ga bodo morale eh, ratificirati vse države članice in vseh 27 nacionalnih parlamentov. Torej, moramo preprečiti eh, to tveganje, zakonodajnega tveganja, eh, zakonodajnega dampiga. Moramo zagotoviti, da bomo imeli skupna pravila, ista pravila igre, če želimo uspeti. Gospod predsednik, strinjamo se s Terezo May, ko pravi in citiram, potrebujemo pogumen in ambiciozen prostotrgovinski sporazum. Ja, lahko smo ambiciozni skupaj, ampak zelo jasen bom, za nas se bo ta ambicija uporabljala tudi za socialne standarde, tudi za davčne standarde, tudi za okoljske standarde in za varstvo potrošnikov, kajti vse to je zelo pomembno za evropske državljane in upravičeno tako. Govoril eh, sem o skupnih interesih eh, in skupnih vrednotah z drugim kraljestvom in to zdaleč presega samo komercialne interese. To velja tudi za naše univerze, naše laboratorije, za naše raziskovalne centre. Eh, če tudi sedanji eh, zakonodajni in finančni okvir ne bo več eh, ostal isti v prihodnosti. Naša ambicija za boj proti podnebnim spremembam, torej tudi tu smo lahko veliko bolj uspešni, če v duhu zaves konference v Parizu delamo skupaj naprej. In prav tako um, imamo isto ambicijo tudi do Afrike, isto ambicijo, kar se tiče notranje in zunanje varnosti, naj si bo uh, na področju boja proti terorizmu, uh, kibernetske varnosti, hibridnih uh, groženj in tako dalje. Torej, danes imam v mislih žrtve dogodkov v Londonu, prav tako imam v mislih tudi žrtve atentatov v Bruslju pred enim letom in tudi žrtve drugih atentatov v Evropi in po svetu. Imamo tudi ambicije na področju obrambe in eh, tej ravni je Združeno kraljestvo vedno eh, igralo pomembno vlogo, v okviru NATO ali bo to še naprej veljalo. Prav tako je Združeno kraljestvo tudi zelo dejavno pri številnih pobudah na področju skupne zunanje in varnostne politike. Na osnovi uh, te predlogov gospe Mogherini um, bomo morali eh, v prihodnosti dopustiti tudi možnost, da bomo na bilateralni ravni sodelovali z Združenim kraljestvom na tem področju. Ampak varnost naših državljanov ne bo predmet pogajanj in ne bo predmet pogajanj v smislu, da bi o tem odločali komercialni ali gospodarski interesi. Ko se bomo strinjali glede okvira, Eh, tega partnerstva, bomo lahko določili eh, konkretne določbe in pa obliko sodelovanja, ali bo šlo tu za eh, nek prostotrgovinski sporazum ali kaj drugega. Prezgoda je še, da bi odločili, za kakšno obliko sodelovanja bo šlo, v vsakem primeru pa bo ta sporazum eh, umeščen v evropsko zakonodajo, v evropski pravni sistem eh, in če bo prišlo do prehodnega sistema, bo ta sistem eh, seveda tudi časovno omejeno. V nobenem primeru ne bo prišlo do nekega um, dogovora a la carte. Torej, Še enkrat ponavljam, naš namen je, da uspemo pri teh pogajanjih, bomo prijateljski, odločni, nikoli naivni. Zelo odkrito sem danes govoril, gospod predsednik, zato da boste vsi razumeli, kakšni so pogoji za uspeh. Torej, delali bomo skupaj, vedno skupaj, vseh 27 in to transparentno in z javno razpravo čim prej je treba odpraviti eh, vse negotovosti, ki izhajajo iz odločitve o Brexitu, torej za evropske državljane, za evropski proračun in za meje. In tretjič, treba je stvari postaviti v perspektivo in uh, slediti uh, etapam, zato da bomo lahko opredelili naše uh, prihodne odnose z drugim kraljestvom. In ko že govorimo o 27 in našem, naši skupni prihodnosti, eh, bi pri tem povedal še to, da prihodnost Evrope se ne ustavi pri Brexitu. Naša prioriteta je, da okrepimo in reformiramo našo unijo, zato da se bomo lahko odzvali na Brexit Eh, vse te izzive. Gospod Juncker je pred nedavnim objavil Belo knjigo o prihodnosti Evrope. Po jutrišnjem se bodo eh, predsedniki vlad in držav sestali v Rimu, kjer bodo um, obeležili 60. obletnico rimskih pogodb. Torej, kljub krizam, kljub brexitu, kljub težavam, ta obletnica v Rimu, ne sme biti neka nostalgična, um, defenzivna obletnica. Kar se mene tiče, je to nov začetek za Unijo 27. Hvala. Um, thank you. Najlepša hvala. Hvala za ta govor. 14 prispevkov strani člana odbora nas čaka, časa pa je malo, tako da bom zelo strok. Prosim, da skrajšate vaše prispevke, če se da, um, ampak začnimo in potem bomo videli, kako daleč bomo prišli. Potem sledi še odgovor komisarja. Najprej Michael Murphy v imenu skupine ELS. Tri minute imate na voljo, izvolite. V imenu skupine ELS se vam želim zahvaliti, gospod Brnje. Hvala, ker ste prišli danes sem. Upam, da bo današnja razprava del dialoga, ki bo potekal še naprej. Kot evropejec močno obžalujem odločitev Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo. Ampak po dolgem času špekulacij stopamo v obdobje, ko bo treba najti rešitve in pa odgovore za izive, pred katerimi sta tako Evropska unija, kot tudi Združeno kraljestvo. Številne posledice Brexita bodo občutne tako na lokalni kot tudi regionalni ravni in to zelo hitro. Sam prihajam iz regije z Irske, kjer je kmetijstvo zelo močno razvito, prebivalci pa se borijo za svojo prihodnost. Kmetijsko-živilski sektor bo močno prizadet zaradi brexita, kajti gre za omejevanje trgovine. Irska skoraj petkrat več kmetijskih izdelkov izvozi v Združeno kraljestvo kot pa v Evropsko unijo. In gospod Barnier, dejali ste, da nobena država članica ne sme biti v slabšem položaju kot pa Združeno kraljestvo. Bi v tem kontekstu podprli razrahljanje pravil glede državne pomoči regijam in pa sektorjem, kot so naprimer irski agroživilski sektor, ki bo v velikih težavah zaradi brexita. Vem, da se tako vi kot vaša ekipa zavedate uh, vseh težav in vprašanj povezanih z mejo med Irsko in Severno Irsko. Severna Irska je del Združenega kraljestva in ima 1,8 milijona prebivalcev, ki imajo tudi irsko državljanstvo in s tem so državljani Evropske unije. Gre za unikaten položaj, v katerem je Severna Irska in opažamo, da bi lahko razvoj dogodkov kaznoval ljudi na obeh straneh irsko-severno-irske meje. Gospod Barnej, kako gledate na možnost, da bi na meji med Irsko in Severno-Irsko zopet uvedli trši nadzor, trši režim? In kako bi vaše mnenje to vplivalo na odnos med Irsko, Združenim kraljestvom in pa objema državama ter Evropsko unijo? Pogajanja v okviru Brexita bodo še naprej eh, prisotna tudi na dnevnih redih evropskih institucij in sicer v prihodnih nekaj letih. Zato je še bolj pomembno, da 27 držav članic še naprej išče skupno prihodnost, skupne odgovore za izzive, kot so nova delovna mesta, varnost, migracije in ostalim. pesimist, vidi težave v vsaki priložnosti, so mi dejali. Ampak v ELS smo optimistični in priložnost opažamo v vsaki eh, možnosti. Hvala. Najlepša hvala. Tri minute ste imeli na voljo, Marko Strns iz skupine PS. E Izvolite. No, ne vem, ali mi bo v treh minutah uspelo povedati vse, kar si želim, ampak bom poskušal. Tudi eh, mi smo z mislimi. Eh, v Londonu, z žrtvami napada v Londonu in res danes, ko ohajamo eno leto napadov, napadov v Bruslju, je res zelo neprijetno slišati zopet takšne novice. Gospod Barnier, trd Brexit, mehek Brexit, ja, o tem razpravljamo že kar nekaj časa, ampak stvari so nejasne in zdi se nam, da gre tukaj samo še za neke številke in ekonomske interese ampak za me in za mojo skupino gre tudi za več, za človeške odnose. Kajti 44 let članstva Združenega kraljestva v Evropski uniji je med seboj povezalo ljudi, je obogatilo življenje pisa ljudi. In to velja tudi za veliko skupino prebivalstva, ki je v preteklih letih izkoristila vse prednosti in svoboščine, ki jih ponuja Evropska unija ne glede na to, ali so to zdaj Britanci oziroma državljani iz Združenega kraljestva, ki še naprej živijo v Evropski uniji, v naših državah članicah. Tem ljudem moramo ponuditi odgovore, jasnosti, eh, torej jasnost. In kot ste dejali prej, državljani so prvi, se s tem strinjam. So pa ti ljudje eh, obogatili tudi regije, ki ne nazadnje mejijo na Združene kraljestvo, naprimer na Irskem ali po regiji Pade-Kale v Franciji. Potem pa so tu še druge regije, kot naprimer severno porenje Vestfalije v Nemčiji, ki so prav tako zelo težko, pove, pardon, tesno povezane z Združenim kraljestvom. Ne nazadnje zato, ker brez te države, zvezdne države, sploh ne bi bilo v tej obliki. Se mi pa zdi zelo pomembno, da je pri pogajanjih z Združenim kraljestvom treba upoštevati še druge elemente, ne samo trgovinske, kajti to ni samo pogajanje, kot pa naprimer pogajanje s Kanado v okviru um, sporazuma CETA. Veliko bolj bomo morali pri tem upoštevati naše vrednote in prosimo vas, da na Brexit gledate tudi iz lokalne ali regionalne perspektive prosim vas, da ne zapirate vrat po nepotrebnem. Kajti ne želimo si, da bi eh, Združen kraljestvo imeli morda slabše odnose kot z neko drugo državo, ki ni članica Evropske unije v tem trenutku. Pa še vprašanje, oziroma prošnja, ali lahko potrdite, to me res zanima, da 50. člen ne prepoveduje državi članici, da umakne napoved o izstopu iz Evropske unije, če je to samo neka postopkovna zanka. In s tem potem nekako si kupi še dve leti časa za morebiten izstop. Ali lahko to potrdite? Hvala. Najlepša hvala, gospod Bart Somers za skupino Alde. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod Barnier. Brexit je seveda političen Eh, moralni, pa tudi človeški poraz in zagotoviti moramo, da ne, ne bo prišlo še do finančnega in gospodarskega poraza. Ampak vseeno smo zelo veseli, veseli nad vašimi, eh, oziroma veseli vaših zelo jasnih besed. Zagotoviti moramo, da sporazum z Združenim kraljestvom ne bo ponujal tej državi več prednosti ali pa več soboščin, kot pa samo članstvo v Evropski uniji. Tega nikako ne smemo storiti. Tri vprašanja imam za vas, oziroma tri zadeve bi izpostavil, ki so mi zelo blizu. Tisti državljani Združenega kraljestva, ki želijo ostati državljani Evropske unije, bi morali imeti to možnost. Ali lahko najdemo kakšno inovativno rešitev za to, da ti ljudje ostanejo evropejci? Potem drugič posledice na re, za regije, za te razlike med posameznimi regijami. Naprimer, za Severno Irsko, kajti tu ne gre samo za eh, gospodarske, ampak tudi za politične posledice. Kako je s tem? Potem pa še tretjič, proračun. Treba zagotoviti, da, da obstoječi proračuni ostanejo v takšni obliki, kot so in da prihodne zaradi brexita ne bo kakršnih koli primakljajev v proračunih, tako evropskem, kot tudi proračunih regij in pa lokalnih vlasti. Mislim, da je naša dožnost, da stopimo v stik z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v Združenem kraljestvu, v Angliji, na Škotskem, v Walesu, v Londonu in se z njimi pogovorimo, jih vprašamo, kako oni gledajo na skupno prihodnost z Evropsko unijo. ja, ponajamo se v neznane vode. Če citiram uh, Star Trek, we're going where no man has gone before. Hvala. Hvala. Tony Bohanen, izvolite, dve minuti imate na voljo. Hvala, gospod predsednik, gospod Brnje. V imenu naše skupine bi povedal, da sem ponosen evropejec, ponosen škot in da si še naprej želim, da bi lahko prispevali k prihodnosti Evrope kot polnopravni člani Evropske unije. Iz držav članic in pa iz sodelovanja med državami članicami je prišlo veliko dobrega. Evropska unija je bila dobra do naših državljanov, do lokalnih oblasti in ljudem daje možnosti, da živijo, delajo, ljubijo, se učijo drug od drugega. Priložnost za naša podjetja, priložnosti za sodelovanje v razpravi kot je današnja, je neverjetna prednost. Kot veste, so Škoti uh, volili, glasovali zato, da ostanejo v Evropski uniji in sicer z 62 odstotki za. V mojem okrožju pa je bila ta številka kar 74 odstotkov. Tudi svet lokalnih organov Škotske je to podprl In želim si, da bi še naprej vsi škotski lokalni organi lahko na dober način, na enak način kot zdaj, sodelovali z evropskimi institucijami. Danes smo tik pred tem, da eh, Združeno kraljestvo sproži 50. člen. To pa bo katastrofalno vplivalo, oziroma to bo sprožilo Brexit, trd Brexit pa bi katastrofalno vplival na naše gospodarstvo, naprimer na našo proizvodno pijač. Vsi vemo, kakšne bodo posledice brexita, še posebej za lokalno raven. Dejal sem, da bo to imelo posledice za pravice ljudi, za kmetijstvo, za ribištvo, za, kmet, za okoljsko politiko, COP21, za pokojnine, za zdravstvo in številna druga področja. Škotska je evropska in potrebujemo pomoč, kajti pred nami so demokratični izzivi. Pozdravljamo tudi resolucije odbora regij in si še naprej želimo dialoga. Hvala. Hvala. Judith Wallace je naslednja v imenu skupine EKR. Izvolite. Mikrofon, prosim. Se opravičujem. V imenu skupine EKR vas pozdravljam v odboru regij gospod Barnier izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije bo imel tako regionalen kot tudi vseevropski učinek in posledice za države članice. Pozivam vas, da v pogajanjih z Združenim kraljestvom izkoristite vse prednosti, ki jih ponujejo tudi regionalne in lokalne uh, oblasti oziroma lokalni in lokalni organi, zato da bo sporazum, ki bo um, izpogajan, dober za vse. Izstop iz Združenega kraljestva ne bo brez posledic, oziroma Združenega kraljestva Evropske unije ne bo brez posledic, kajti vsi bomo čutili učinke sporazuma. Skupina EKR je bila v dialogu z različnimi ravnmi lokalnih, regionalnih in državnih oblasti že od samega začetka, od samega referenduma. In vsi smo se strinjali, da moramo še naprej sodelovati z preostalimi 27 državami članicami. Združeno kraljestvo in Evropska unija bosta tudi v prihodnje imela skupne cilje in skupne izzive. In v naši razpravi o prihodnosti Evrope moramo upoštevati, da bo prihodnost celotne Evrope odvisna tudi od sodelovanja s preostalimi državami Evropske unije tudi tistimi, eh, in tudi tistimi, ki niso in ne bodo več del EU-ja. Samo tako bomo lahko uspešni, naprimer na področju Eh, upravljanja z odpadki, boja proti terorizmu, varnostne politike. In to je še posebej pomembno danes, ko obhajamo dogodke iz Brusla iz predenega leta in pa, ko smo slišali novice o napadu iz Londona. Eh, Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo, ampak odnosi med to državo in Evropsko unijo so zelo pomembni. V osmem členu je zapisanega nekaj več od tega. Ne smemo postati eh, izolacionisti. Še naprej si želimo dobrih odnosov z državami članicami Evropske unije in s preostalim svetom, kajti samo tako bomo lahko skupaj uspešni. Uspešni pa bodo tudi naši državljani. Upam, da bodo pogajanja potekala kar se da brez težav. Hvala. Hvala. V imenu nacionalne delegacije Združenega kraljestva Arnold Hatch. Dve minuti. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod Brnje in kolegice in kolegi. Najlepša hvala, ker ste mi dovolili, da spregovorim v imenu Združenega kraljestva, ker predstavljam eh, Anglijo, Wales, Škotsko in Severno Irsko ter njihove lokalne eh, organe. Gospod Markola, najlepša hvala, da ste sprejeli delegacijo Združenega kraljestva in da ste se sestali tudi z našim ministrom, pristojnim za Brexit. To je pomembno v okviru lokalnega dialoga. Povedal bi tudi, da bodo naši organi še naprej sodelovali z organi iz prestalih 27 držav članic. Kajti še naprej si želimo med seboj sodelovati, trgovati uh, in si izmenjati oziroma izmenjati ideje med seboj. Naši državljani bodo še vedno živeli tudi v Evropski uniji. Naši kmetje bodo prodajali svoje izdelke v Evropo, naši mladi bodo še vedno potovali v Evropsko unijo in tam študirali. Predvsej ljudi pa se bo moralo še upokojiti in bo želelo imeti tudi dostop do zdravstvenih storitev v Evropski uniji. Želimo si, da bi našli odgovore za vsa ta vprašanja in izpostavljam tudi tri načela po brexitu je treba pristojnosti prenesti na tisto raven eh, vlade, ki je najbliže ljudem. Drugič, vlada Združenega kraljestva mora dobiti nova pooblastila, zato da lahko eh, oblikuje nove storitve za lokalno prebivalstvo. Prav tako pa mora Združeno kraljestvo nazaj dobiti pristojnosti z področja davčnih zadev. Gospod Barnje, želimo si, da bi tudi vi pomagali pri tem postopku in da bo Združeno kraljestvo v prihodnje lahko na uspešen način sodelovalo z Evropsko unijo. Želimo si, da bi imeli dostop do programov, kot so Erasmus, obzorje 2020, Interrail in vseh ostalih. Pozivamo vas tudi k ustreznem strukturnem sodelovanju med eh, lokalnimi organi Združenega kraljestva in Evropske unije. Hvala. Hvala. Čas je potekel, zdaj pa sledi še nekaj kratkih enominutnih prispevkov. Alves Cordiero, gospod Alves Cordiero je prvi, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Gospod Brnje, sem predsednik eh, vlade Eh, regije Azorov in sem pristojen tudi za najbolj oddaljene regije v Evropski uniji v okviru odbora regije. Kakšen bo učinek in posled, kakšne bodo posledice Brexita za te regije? Zanima me, ali ste razmislili o tem, kako bo z najbolj oddaljenimi regijami, kaj se bo zgodilo pri nas. Najverjetneje bodo posledice brexita za nekatere regije večje, za druge manjše. In zanima me, ali ste to upoštevali pri vašem delu. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na posledice brexita in pa na evropski proračun. Zelo nas skrbi, da bi lahko morda nekateri izkoristili to priložnost, da bi izkoristili ta trend in nekatere politike Evropske unije naprimer kohezijsko politiko, postavlja pod vprašanje. Hvala. Hvala. Prosim, da se držite minuto. Naslednji je gospod oziroma gospa Mudar. I'm sorry, I'm so se upravičujem, gospod predsednik. Nisem bila pripravljena. Sploh nisem vedela, da se na seznamu. Se upravičujem. Čutim se bed. Hvala, Marie Freehill. Uh, thank you, Mr. Bernier. Hvala hvala, gospod Brnjen, da ste prišli danes sem. Samo minuto imam na voljo, tako da bom kar prešla na zadevo. Resolucija odbora regije pripoznava pomembno ulogo Evropske unije pri mirovnem sporazumu na Severnem, Rim, Severnem Irskem in tudi pri čezvenem sodelovanju med Irsko in pa Severno Irsko. Ne samo s, s programom Interreg, ampak tudi v okviru mirovnega sporazuma. Kako je s sodelovanjem na ravni eh, lokalnih oblasti? Eh, vidimo, da je bila Evropska unija tu zelo pomembna in hvala, da ste nas podpirali pri tem. Hvala tudi, da ste omenili gospod Barnier Severno Irsko v svojem prispevku. Mislim, da nam ni treba iti predaleč nazaj, eh, da bi se spomnili, kako je bilo, ko je med Irsko in Severno Irsko še eh, neprodušna meja mislim, da smo dosegli na tem področju velik napredek v preteklih letih. In zato je zelo pomembno, da obe strani v pogajanjih o brexitu eh, skušata se izogniti kakršnim koli enostranskim potezam, ki bi ogrozile severnoirski mirovni sporazum. Najlepša hvala. Hvala. Andrea Stenson. Minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovali gospod Brnje. Kot eh, svetnik, ki predstavlja majhno občino. Eh, na meji med Irsko in Severno Irsko, pozdravljam vaš nagovor. Tri sporočile vam. Evropska unija je bila zelo dobra za države članice, še posebej za Irsko. Jasno bi povedal, da bo Irska ostala del uh, Evropske unije, tudi naprej. Delati moramo skupaj, ne vsak zase. V svoji prejšnji ulogi kot komisar za regionalne zadeve ste dejali, eh, da se zelo zavzemate za mirovni proces na Severnem Irskem. Kot predstavnik mejne občine bi dejal, da nas zelo skrbijo posledice Brexita na naša vsakdane življenja. Ne, ne želimo se vrniti v temno preteklost, kajti za našo podržavsko skupnost bi bilo to izjemno negativno. Posledice Brexita pa ne bodo občutene na enak način v vseh državah članicah Evropske unije. Tiste regije, ki so v največjih težavah, bi morale imeti poseben, posebno obravnavo, bi morale biti deležne posebne obravnave. Želimo si solidarnosti in kohezije. Ja, solidarnost je odlična, končajmo s tem. Zdaj pa sledi še osem krajših komentarjev. Uh, uh, um, uh, Šefer, uh, Spiridon, uh, Spiridon, Spiridon, Spiridon, Spiridon, Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then uh, Jean-François Barnier. Can we close? Al, mislim, da moramo zdaj, zdaj zapreti seznam govornikov, kajti če ne, nam bo zmanjkalo časa. Torej, to so vsi, ki boste na voljo in potem končamo. Karl Lamberts, izvolite. Najlepša hvala gospod predsednik, hvala tudi vam, gospod Brnje. Hvala, da ste prišli sem v odbor regije. Kot vodja nizozemske delegacije bi želel povedati naslednje. Na Brexit gledamo skozi evropska očala, pa tudi kot predstavniki odbora regije. Med posameznimi regijami Evropske unije obstajajo precejšnje razlike. Prav tako pa obstajajo razlike med posledicami, ki bo Brexit imel na naše regije, še posebej na zahodu Evrope. Posledice za nizozemske regije in pa mesta bodo kar močne. O, vidimo tudi, da bo Irska občutila Brexit močnejše, močneje kot pa preostale države članice. Ampak dejal bi, da so to stvari, ki so morda izven našega nadzora. Nekatere regije so glasovali za Brexit, nekatere proti. Tiste, ki so bliže nam, so glasovali proti. In slišali, slišali smo, da bi lahko bili stroški Brexita, oziroma posledice Brexita uh, zelo visoka, kar 17 milijard evrov letno. Sam sem župan Schiedama, malega mesta blizu Rotterdama, ki je največje evropsko pristanišče in ki bo zaradi Brexita začutilo velike posledice. Gospod Barnier, prosim, če to upoštevate pri pogajanjih o Brexitu in da nam poročate čez 6 mesecev v napredku. Hvala. Hvala, gospod Bor. Hvala, gospod predsednik. Mišel, če te lahko tako nagovorim, na zadnje, ko smo govorili, si mi pomagal odpreti eh, predstavništvo Birminghama oziroma regije West Midlands tu v Bruslju. In to je že znak dobrega sodelovanja in ta urad v Bruslju je še vedno odprt. Resolucija, ki jo bomo jutri upam, da podprli, pravi, da ne bi smelo biti sporozuma med državo, ki ni članica Evropske unije in državami, ki so v Evropski uniji in bi morda zaradi tega imele slabši uh, odnos z EU-jem. Z EU-jem, pardon. To spoštujemo. Ampak bližamo se uh, sprožitvi Brexita in nekoliko pesimističen sem, kajti ne vem, ali vse potekalo tako, kot si želimo. Pred nekaj dnevi smo zopet slišali tako lažne novice, fake news in tam je pisalo, oziroma nekdo je zapisal, da bo da bodo stroški Brexita za Združeno kraljestvo največ 3 milijarde evrov in da Združeno kraljestvo po Brexitu ne bo imelo nobenih proračunskih obveznosti do proračuna Evropske unije. Gospod Barnier, upam, da se takšne novice ne bodo ponovile in da boste jasno in glasno povedali, kako in kaj, tako da bodo tudi državljani iz Združenega kraljestva razumeli, kaj točno jih čaka po Brexitu. Hvala. Um, next, uh, Hvala, Mišel Šefer. Alde, Nizozemska. Gospa Šefer ali gospod, izvolite. Hvala lepa, gospod Barnier, eh, za vašo odkritost, za podrobnosti, ki ste nam jih dali. Bom nadaljeval po Nizozemsko. Predstavljam, eh, predstavljam regijo na Nizozemskem, ki je prav tako sodelovala v programu Interreg. Dejali ste, da ne bo kaznovanja, ampak da je treba račune plačati. Če preberemo, kakšne so pravila, lahko vidimo, da bomo še naprej sodelovali. Stroški bodo morda celo nižji kot do zdaj. Vprašanje, ki ga imam, pa je naslednje. Ali morda obstaja kakšna nevarnost? In sicer, da bodo kohezijski skladi uh, uporabljeni na napačen način. Ali bi lahko to pomenilo, da bodo morda regije tiste, ki bodo plačale eh, morebitno neupoštevanje pravil strani Združenega kraljestva v prihodnje? Hvala. Hvala, gospod Spiridon, predstavnik grške delegacije. Evkaristo, kjer je provedre? Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala tudi komisarju Barnjeju za uvodni nagovor. Zdaj smo res v situaciji, ki je še nikoli nismo bili priča, ki je ne poznamo in to je tudi situacija, ki bo imela precejšne posledice za evropske regije. Ne bom ponavljal tega, kar je bilo že povedano, bi pa izpostavil nekaj prioritet. Brexit ni največja prioriteta. Največja težava je v tem, kako uh, obravnavati razloge za, za Brexit, kako obravnavati razloge, zaradi katerih so državljani Združenega kraljestva glasovali za Brexit. Uh, Mislim, da je to predvsem populizem, povezan z gospodarsko krizo in pa tudi z migracijsko krizo. To sta glavna razloga za ta nenavaden, čuden nacionalizem, ki se zdaj poraja v Evropski uniji, za ta neke vrste lažen patriotizem. Mislim, da moramo storiti vse za to, da bodo državljani Evropske unije čutili, da je EU na njihovi strani. Stopiti moramo skupaj in izvajati skupne politike, kajti samo tako bomo lahko dosegli političen dogovor, oblikovali skupno zunanjo, skupno varnostno politiko in morda tudi skupno gospodarsko politiko. Hvala. Hvala, gospod Agorasto se naslednji iz Soluna v Grčiji. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Brnej, spoštovane gospe in gospodje. Seveda je zelo težko v tem trenutku karkoli rešiti na hitro. Treba se bo pogajati. Poga, eh, pogajanja pa bodo trajala kar nekaj časa in mislim, da bo to samo še povečevalo eh, evroskeptičnost. Periklej je že pred nekaj tisočletji podal jasno sporočilo in sicer, da mora da bodo dobiti eh, odločitve takšne, da bodo prevedle takojšne posledice. Če se to ne bo zgodilo, bo tudi Evropska unija v nevarnosti. Mislim, da je leta in leta vladala neka, eh, nek lažen pristop, češ, sej ni evroskeptikov, sej se ne more nič zgoditi. ampak storiti moramo vse, da zdaj Evropa ne bo ogrožena zaradi ene domine, ki je padla. Ne smemo dopustiti, da se zgodovina spremeni na način, ki si ga ne želimo. Državljane moramo eh, pritegniti k Evropi in povedati, kaj točno EU je. Zdaj potrebujemo solidarnost. Solidarnost, spoštovanje vsakega evropejca in vsake evropejke. Hvala. Najlepša hvala, gospod Sanče Smunos. Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi spregovoril o Andaluziji. To je regija, ki je na jugu juga Evrope. Eh, in eh, ne glede na stereotipe, je to regija, kjer so ljudje delovni in kjer izkoriščamo vse možnosti, da izboljšamo življenje državljanov. Gospod Barnier, prosil bi vas, da se spomnite tudi na še eno kopensko mejo, eh, ki jo prečka deset tisoč andaluzijskih delavcev vsak dan. In govorim o meji med eh, Španijo in Gibraltarjem. In tudi to morate upoštevati, zato da posledice Brexita na tem področju ne bodo še poslabšali že tako hudo prizadete regije. Hvala, Alan Hutchinson. Gospod Barnier, uh, ime mi je uh, Hutchinson in uh, sem belgijec, uh, moj oče je britanec, uh, mama je iz Normandije, iz Francije in um, zelo sem um, zadovoljen na tem, kar ste povedali in upam, da boste zdržali do konca tega procesa. Pripričan sem, da bo ovir veliko. Govoril bi o eni podrobnosti, skoraj o anegdoti. Odgovoren sem uh, pri bruselski vladi za odnose z uh, Evropsko unijo. Prosim, da ne pozabite na uradnike, ki so državljani Stronega kraljestva in ki delajo za Evropsko unijo. Več sto njih je prosilo za belgijsko državljanstvo, ampak ne moremo pa iz vseh uradnikov narediti belgijske državljane. Prosim, da upoštevate to zelo pomembno vprašanje. Hvala. Zdaj pa ob koncu še gospod Barnier. Potem pa se bo Mišel Barnier odzval na vse skupaj. monsieur michel barnier mes chers collègues gospod Michel Barnier, eh, spoštovani predsednik, gospode kolegi, gospe kolegice. V nekaj tednih bomo imeli volitve v Franciji. Danes jutra sem bil v Parizu in sicer um, na predstavitvi različnih kandidatov pred društvom eh, županov Francije in eh, zgrožen sem bil, zgrožen sem bil o tem, da ne govorimo o Evropi. In eh, to me zelo boli, kajti Francija je ena od ustanovnih članic Evropske unije. In eh, žal v Franciji je Evropa tisto, eh, s čemer strašimo ljudi. In moramo biti zelo odločni, gospod eh, Barnier, zelo odločni do Združenega kraljestva za to, da ne bo še kdo drug dobil te ideje. No. Super. Vem, da ste slišali ogromno različnih stvari, različnih mnen, ampak prosim, da se vsej na neke ključne točke omejite v vašem prispevku. Izvolite, beseda je vaša. Gospod predsednik, najprej dovolite, da pozdravim Gija Ferhofštata, kjer sem ga pravkar videl, da se nam je pridružil, kajti na začetku sem eh, spomnil z veliko odločnostjo, da bom delal vsega, Eh, v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, z gospodom Tajanjem in z gospodom Ferhofštatom in drugimi kolegi, ki bodo spremljali ta težka pogajanja. Torej, glede Brexita naj spomnim, da gre za 50. člen, ta sporazum po 50. členu, torej ta sporazum bo sprejet in ratificiran skladno z evropsko zakonodajo, torej to Ta sporazum bodo potrdili Evropski svet, Evropski parlament, Britanski parlament in 27 nacionalnih parlamentov. In eh, ta sporazum bo opredelil novo partnerstvo z Združenim kraljestvom in to bo mešan sporazum, ki bo zahteval torej, ratifikacijo strani 27 nacionalnih parlamentov. Michael Murphy je seveda spregovori o vprašanju, ki je zanj pomembno, enako velja tudi za druge govorce, torej zlasti za irske kolege. To sem že povedal in še enkrat ponavljam. Zelo bomo pozorni na posledice britanske odločitve, da zapusti Evropsko unijo, da zapusti Cerinsko unijo. To bo seveda imelo posledice na vsega, prihodne zunanje meje Evropske unije in pa skupnega trga. Vse bom naredil gospod Murphy, gospod Sanson, zato, da se ne vrnemo na tako imenovano hard border, na trdno mejo. Zavedam se, kako krhki so vsi ti napori, ki smo jih opravili skupaj za mir in dialog. Ko sem bil komisar, torej od leta 1999 do 2004 komisar za regionalno politiko, sem eh, med prvimi obiski opravil obisk na Severnamirskem. In nikoli ne bom pozabil srečanja, ki sem ga imel v istem dnevu z Davidom Trumberjem in pa Jamiem Humerjem, torej, ki sta oba Nobelova nagrajenca irska državljana. In oban sta mi povedala, da so se po tej tragediji pač vsi usedli okoli za isto mizo in to ne zaradi Londona, ne zaradi Belfasta, ne zaradi Dublina, temveč zaradi Evropske unije. In nikoli ne bom pozabil teh dveh dialogov in ostal bom zvest eh, temu občutku, ki sem ga dobil, da Evropska unija na Irskem, na Severnem Irskem igra zelo pomembno vlogo. Računam tudi na Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo je od samega začetka tudi eden od, eh, en od deležnikov, ki jamči ta mirovni proces na Severnem Irskem. Torej, toliko o tem. In torej še enkrat potrjujem, da sem resnično zelo eh, pozoren na to. In tako jaz kot eh, ekipa, s katero delam, bomo imeli to v mislih, ko bomo delali za stabilnost in mir. Gospod Snovc je omenil več eh, točk v zvezi s temi težkimi pogajanji. Torej, to so izredna pogajanja, izredna in upam, da bodo takšna tudi ostala omenili ste, da preveč govorimo o financah, o trgovanju. Eh, bodite pravični do mene. Govoril sem o veliko drugih vprašanjih. Rekel sem najprej državljani, govoril sem o skupnosti vrednot, govoril sem o skupnosti vrednot in interesov, ki jih delimo z drugim kraljestvom, ne glede na to, kaj se zgodi. Govoril sem o eh, socialnih pravicah, o okoljskih eh, pravicah, o tem, da ne bomo sprejeli kakršnega koli omejevanja teh pravic eh, v pogajanjih. Seveda imamo tudi finančno razsežnost, eh, veliko pravnih razsežnosti, ampak pri tem pa ne pozabljam na negotovost, v katerem so se znašli moške in ženske zaradi odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo. Gospod Tonc, omenili ste uh, tudi um, status tega postopka, torej odločitev Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo, je enostranska odločitev in uh, ta odločitev bo predmet dopisa, ki ga bo Tereza May posredovala 29. marca in takoj, ko mi to pismo oziroma ta dopis prejmemo, to odločitev prejmemo, potem ne gre več za enostransko odločitev, temveč gre za skupni proces 27 eh, plus veliko, Velike Britanije. Gospod Summers je omenil vprašanje državljanov, državljanstva. Prej sem že povedal, da močno podpiram državljanske pobude, ki jih je Evropska komisija danes eh, registrirala. Eh, tu eh, se iščejo kreativne rešitve, mi želimo biti kreativni pri teh pogajanjih. Eh, vemo pa tudi, da se moramo opreti na pravo. Evropska unija in Združeno kraljestvo eh, sta ustvarili odnose na vseh ravneh, pravnem, trgovinskem, in tako dalje v zadnjih 43 letih in to bo treba sedaj ločiti. Kaj ti to je volja, ki so jo izrazili britanski državljani, ne mi. Gospe in gospodje, rekel sem, da je treba državljanom povedati resnico. To ne more biti sedaj business as usual, ne more, biti, ne more iti vse po starem. Tu ne gre za nek majhen eh, incident, gre za zelo težko, izredno situacijo in seveda bo to vodilo v posledice. To sem že omenil. Gospod Somers je omenil tudi proračun, kot je tudi gospod Cordero že omenil, pa tudi Mary Free. Glede na sedanje finančne perspektive, ki se vas tičajo tudi uh, preko različnih politik, zlasti kohezijske smo se angažirali za sedem let in Združeno kraljestvo sodeluje približno s 14 odstotki pri vseh teh eh, političnih proračunih. 14 odstotkov je njen delež. In že prej sem povedal, da tu ne gre na zakazen, ne gre za nek račun, ki ga bomo podali Združenemu kraljestvu ob izstopu, ampak eh, vsi smo eh, odgovorni za to, da plačamo račune. In ker smo odgovorni in ker uh, spoštujemo zaveze, uh, bomo morali to storiti tudi, da zagotovimo izvajanje programov povsod po Evropski uniji. Gospod Toni Bukanan je omenil Škotsko. Tu bi eh, zelo jasno spomnil na to, da bom torej, poslušal vse, gospod McKellen, vse bom poslušal, moja vrata so odprta, ampak eh, pogajal se bom pa samo z vlado Združenega kraljestva. To so besedila, to so pravila, ampak poslušal bom vse moja vloga pa ni, da posegam v notranje in institucionalne razprave eh, v Združenem kraljestvu. Na to je gospa Mekelis omenila eh, javno razpravo. Ja, torej, um, uh, mi želimo, da vi vsi sodelujete pri tej javni razpravi na lokalni ravni in drugod. Omenili ste sodelovanje. Ja, torej, upam, da bo. Eh, bodo te teritorijalne skupnosti v Evropi sodelovale z britanskimi um, skupnostmi, teritorijalnimi skupnostmi. Ampak eh, ravno zato, ker si to, tega želimo, sem oblikoval pogoje, ki so potrebni za to, da bomo lahko pri tem uspeli. In to ne zato, ker želim ustvarjati težave, ampak zato, ker želim, da dosežemo sporazum. In ko bomo uh, ta sporazum dosegli, mislim, da bomo imeli možnosti eh, in eh, da bomo imeli vzdužje, v katerem bomo lahko takšno sodelovanje eh, spodbujali. Gospod Arč, spoštujem vaše mnenje, ampak tudi za vas še enkrat ponavljam, da bo pač prišlo do sprememb. Če bi vam rekel, da se bo vse nadaljevalo tako kot doslej, potem bom lagal. Želim povedati resnico. Seveda bo prišlo do sprememb, ne bomo imeli vsega po starem, gospod Arčer. V celotnem obdobju teh pogajanj bomo objektivno pač eh, razpravljali o dejstvih, eh, spomnili na osnovi dejstev, uh, kaj smo dosegli in uh, gospoda Jean-François Barnier podpiram in pozdravljam. Veliko razprav, zlasti v moji državi, kaže na to, da eh, ne govorimo o vseh dosežkih Evropske unije. Naj gre tu za gostovanje v omrežjih, naj si gre za vse možnosti, ki jih imamo na notranjem trgu. Torej moramo spomniti vse čas pogajanj na vse te dosežke, kajti ko zapustimo Evropsko unijo, ko zapustimo uh, skupni trg, ko zapustimo carinsko unijo, torej ko bo Združeno kraljestvo vse to storilo, bo izgubilo tudi vse te dosežke. Torej, uh, v času pogajanj bomo imeli tudi to pedagoško delo, seveda pa pri tem ne bomo pretirano ustrajali. Gospod Kordeleon, eh, torej pozoren sem seveda na to, kar se dogaja eh, v oddaljenih regijah. Za Evropsko unijo je to velika sreča, da imamo takšne regije, da smo na ta način prisotni v vseh eh, oceanih in da imamo tako daleč lahko naše meje in vem, kako eh, je kohezija pomembna za te regije. Odgovor na vaše vprašanje je delno osebovan tudi v eh, rezultatu, ki ga bomo dosegli pri teh regijah Eh, pogajanjih, moramo torej stabilizirati finančno perspektivo, to je finančni del pogajanj z Združenim kraljestvom. Na to pa imamo še nekaj druge, kot sem uh, povedal Mary Friel, za uh, bodoče finančne perspektive pa uh, to ni več v moji pristojnosti, če tudi me to zanima, ampak verjetno bo to težko. Torej, finančne perspektive je vedno težko oblikovati za sedem let, ampak eh, od 2020 naprej pa bomo imeli še dodatno težavo in sicer to, da nas bo 27 in da bomo imeli poprečno 10 milijard manj v evropskem proračunu. Torej, čisto osebno sem zelo uh, Eh, navezan na kohezijsko politiko, kakršno si je zamislil Jacques Delors, kaj ti namen te politike je bil, da se um, premosti razlike med regijami. Bom zelo na hitro odgovoril še drugim, ko Lamers je omenil svojo državo. Seveda, gospod Lamers, eh, nekatere države bodo bolj prizadete kot druge, torej pogledal sem si um, Eh, odnose med drugim kraljestvom in drugimi držav, in 27 državami, torej Belgija, Irska in eh, Nizozemska bodo najbolj uh, neposredno prizadete in to bomo tudi upoštevali pri pogajanjih. Treba je tudi uh, razumeti to, da uh, smo se v uh, ponedeljek že sestali, torej um, vlade 27 eh, držav, Giferhofstadt, parlament in tako dalje. Kaj ti treba je videti, kaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo na mejah, ko bo mo, morali eh, pregledovati eh, blago, ki bo sedaj šlo iz Evropske unije ali v Evropsko unijo, to gre za pokvarljivo blago, za živali in tako dalje. Torej, potrebovali bomo nove ukrepe za to, da bomo ta nadzor lahko zagotovili. Albert Bohr je omenil tudi nov odnos, torej še enkrat bom ponovil, gospe in gospodje, da je najboljši odnos z Evropsko unijo ta, da je država pač eh, znotraj Evropske unije. To je, najboljša, to je najboljši možni odnos, ki ga lahko imamo z Evropsko unijo, da smo članica. In k temu bi dodal, da je drugi najboljši odnos pa ta, da ste e, članica um, evropskega gospodarskega prostora, tako kot uh, Norveška, Liechtenstein in Islandija. Tudi do teh držav imamo uh, obveznosti. Torej, odgovoril sem glede proračuna, na to gospod Spiridon in gospod um, Agorastos, torej sta omenila uh, ta, to izredno lastnost. Uh, teh pogajanj. Prisluhnil sem temu, kar sta povedala. Moramo ločevati pri tej zadevi med posledicami Brexita in s tem se bom kot pogajalec ukvarjal, torej skupaj z Gijem Frhofštatom in svetom. Eh, to je treba ločiti od navkov, ki jih lahko potegnemo eh, iz Brexita. In eh, to, kar so odločili britanski eh, državljani, torej temu je treba prisluhniti. In eh, eh nauki eh, so tisti, ki upravičujejo tako eh, belo knjigo gospoda Junkerja, kot to, o čemer bomo govorili čez eh, dva dni v Rimu, torej eh, k razpravi o tem, kako lahko eh, reformiramo Evropsko unijo, kaj narediti z vsemi vprašanji, ki so povezane z obrambo, z digitalnim trgom, enotnim digitalnim trgom in tako dalje in tako dalje. Gospod Sanchez Menos, glede Gibraltarja so stvari iz pravnega vidika jasne. Gibraltar bo zapustil Evropsko unijo istočasno kot Združeno kraljestvo gospod Hutchinson je govoril o svojih čustvih glede na to, kaj se dogaja. Torej, vsi smo zaskrbljeni, vsi smo pretreseni, glede uradnikov pa bi ponovil samo to, kar je povedal gospod Juncker čisto na začetku, glede uh, varstva uh, evropskih uradnikov, ne glede na njihovo državljanstvo. Uh, in lahko samo potrdim to, kar je povedal gospod eh, Juncker. Se upravičujem, mikrofon je bil ugasnen, ampak zahvalil eh, bi se vam za vaš čas, za vašo pozornost eh, in sem vam na voljo. Okay. All right, uh, Tako, spoštovani kolegi, naj najprej pozdravim evropske poslance, ki so se pridružili naši razpravi. To je izredno pomembna razprava ob 60. obletnici pogodb iz Rima. Jaz sem ponosen na naše dosežke, ko gre za mir, stabilnost in eh, socialno dobrobit. Eh, v zadnjih letih smo bili priča številnim krizam, zato ni um, čudno, da zaupanje državljanov v Evropsko unijo upada, kajti te krize so vplivale na dojemanje državljanov Evropske unije. Ehm, Maastrichtska pogodba je skušala zapreti vrzel med evropskimi državljani in pa ehm, Evropsko unijo. Naš eh, odbor regije je bil takrat eh, vzpostavljen zato, da bi slišali tudi glasove regionalnih in lokalnih skupnosti. Sprašujem se, ali je naša hiša kadarkoli dobila ustrezno podporo oziroma ali so bili naši glasovi ustrezno slišani. Po drugi strani pa za naše državljane niso tako pomembne različne pogodbe ali pa vloga institucij v Bruslju. Naj Ob tem povem, da ne vem, ali bo bela knjiga Evropske komisije res prispevala k oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Vendar pa na podlagi tega obstaja sedaj pomembna razprava. Um, no, uh, iz te bele knjige izpostavil samo naslednje. Postavljanje pod vprašaj kohezijske politike je zelo nevarna pot, ki bi jo lahko šli. Uh, Mi se želimo braniti za eno izmed teh osnovnih vrednot naše Evropske unije. Regije in mesta so glavno gonilo za evropsko prihodnost. V to smo prepričani. No, sedaj pa še vprašanje, kaj lahko mi prispevamo k razpravi o razmisleku o Evropi. Torej, vzpostavili smo tudi skupino, ki se s tem ukvarja in ki ponuja tudi mestom in pa lokalnim eh, skupnostim možnost, da podajo svoje ideje o prihodnosti, sedanjosti in prihodnosti Evrope. Onkraj tega sodelujemo tudi z predsednikom Tuskom. in z njim skupaj oblikujemo okvir za te za to razpravo o prihodnosti Evrope. Tudi sam se bom danes udeležil eh, slavja ob 60. obletnici Evropske unije. Jaz sem prepričan, da to besedilo ostaja relevantno, tako kot je bila relevantna tudi deklaracija zverina pred desetimi leti. Predvsem je treba povdariti tudi ulogo lokalnih skupnosti, mest in pa regij. Zato je tudi današnja razprava tako pomembna. Besedo dajemo najprej Giju Ferhofštatu, ki je poslanec Evropskega parlamenta in pa pročeval za poročilo o morbitnem razvoju in prelagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije. Izvolite. Peace. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, ta vaja, ki se je lotil Evropski parlament, je vaja, ki temelji na treh poročilih. Najprej gre za poročilo gospoda Broka in gospe Breso in Jolajnena. Gre za poročilo o možnih Eh, možnostih, ki jih ponuja Lizbonska pogodba, potem je tukaj drugo poročilo, moje poročilo o tem, kaj bi potrebovali zunaj obstoječih pogodb in pa tretje poročilo je poročilo Beres Böge o reformah, ki so potrebne, ko gre za upravljanje monetarne unije, govorijo tudi o možnosti fiskalne zmogljivosti za evroobmoče. Torej, nismo pripravili samo eno poročilo, ampak tri koherentna poročila in pravzaprav je treba ta tri poročila obravnavati skupaj, zato da dobite idejo o stališču parlamenta. To, kar predlagamo, je enostavno razumeti. Sedaj živimo v težkih časih v Evropski uniji, soočeni smo z multiplimi krizami, gre za begunsko krizo, migransko krizo, finančna kriza tudi še vedno ni končana, imamo nekaj problemov v naši neposredni soseščini. In eh, to, kar eh, smo skušali doseči v teh treh poročilih, je Eh, odgovoriti na vprašanje, kaj potrebuje Evropska unija, zato da se bo soočila z vsemi temi izzivi. Splošni občutek ljudi zunaj Evrope in znotraj Evrope je to, da Evropa naredi premalo in prepozno, ko gre za te krize. Jaz vedno tukaj podajam kot zgled eh, to, kako se je ZDA odzvala na finančno krizo in kako smo se mi odzvali na finančno krizo. ZDA se je ne mudoma odzvala na finančno krizo, um, zagnali so dokapitalizacijo svojih bank, 4 milijarde evrov, potem so sprejeli ogromen investicijski program v vrednosti več kot 900 milijard evrov. Eh, ta program pokriva 10 let. In potem so imeli še um, program kvantitativnega olaševanja za 1,3 uh, milijarde. Uh, um, in to so podprli tako republikanci, kakor tudi demokrati. Uh, Obama, uh, torej, uh, z, to se je začelo um, pod predsednikom Bushom, potem pa je predsednik Obama nadaljeval s tem programom. No, na drugi strani oceana pa smo še vedno v procesu čiščenja naših bank, še vedno nimamo bančne unije, ki jo potrebujemo. Še vedno razpravljamo o naložbenih programih ki predstavlja eno tretjino naložbenega programa ZDA. Dobro, imeli smo kvantitativno eh, lajšanje, ampak to je prišlo veliko prepozno. um, sprejeli smo obrčevalne politike na, na mesto, da bi spodbujali naše gospodarstvo. V parlamentu se zato sedaj sprašujemo, kako je možno, da so se ZDA odzvali tako hitro, mi pa imamo takšne težave. In mislimo, da je to zaradi našega institucionalnega okvira. Ta preprosto ni več primeren za prihodnost in zato potrebujemo nekaj reform in to kar se da hitro. Ta tri poročila sedaj Mm, preučujejo, kaj je treba narediti v okviru naših pogodb, zunaj okvira naših pogodb in kakšne nove eh, oblike upravljanja evroobmočja potrebujemo. Potrebujemo več kot zgolj pak stabilnosti in rasti. Potrebujemo več kot zgolj nekaj pravil. Potrebujemo finančno ministrstvo, potrebujemo fiskalno zmogljivost, potrebujemo finančnega ministra za območje evra, zato da bomo lahko odpravili naše probleme in potrebujemo tudi program konvergence. V poročilih preučujemo tudi, kakšne institucionalne spremembe so potrebne, kakšne spremembe so potrebne v našem procesu odločanja. Mogoče bi potrebovali manjšo Evropsko komisijo, ki bo prava Evropska vlada, ne pa, da je tam nujno 28 eh, komisarjev, zato ker imamo tam 28 držav. Eh, ja, morda 27 držav jutri in pa potem spet 28 držav, bomo videli. Se pravi, potrebujemo sistem za dvema nadzornima telesoma. Eno je Evropski parlament, ki predstavlja državljane, drugo telo pa je nekakšen svet držav, ki zastopa države članice Evropske unije, kakor je to značilnost dobro delujoče javne organizacije. In eh, potrebujemo proračun, ki bo temeljil na lastnih virih tukaj je um, se s tem ukvarjala predvsem tako imenovana skupina Monti, ki je sedaj v imenu vseh treh institucij objavila poročilo, ki govori o tem, kakšne oblike novega financiranja bi lahko uporabili na evropski ravni, zato da bomo uh, opremljeni za prihodnost. No, poleg tega pa skušajo poročila načeti celo vrsto novih področji, kjer se nam zdi, da bi potrebovali več Evrope. Recimo, govora je o obramni uniji, potem eh, o področju migracij, potem tudi govorimo o možnosti zmogljivosti na evropske ravni, ko gre za migracije, recimo za obalno in pomorsko stražo. Eh, potem govorimo tudi o možnosti vzpostavitve obveščevalne zmogljivosti na evropski ravni. Kaj ti postalo je jasno, da je da sodelovanje med nacionalnimi organi na tem področju še ni zadovoljivo. Preveč je vrzeli, oziroma če se drugače izrazim, eh, teroristi pač ne poznajo nobenih meja. Naše varnostne sile pa jih še vedno poznajo in to nam je v škodo. Se pravi, vse te predloge želimo dati na mizo, potem bomo naša poročila zaključili z priporočili vsem trem institucijam in pa tudi vaši instituciji. Torej želimo začeti tako imenovani interinstitucionalni razmislek o tem, ki bo potekal sporedno z pogajanji o Brexitu. Brexit eh, bodo težka pogajanja, nekdo odhaja iz Evropske unije, istočasno pa potrebujemo nekakšno ofenzivo in moramo ob tem razmišljati o prihodnosti Evropske unije mi smo predlagali, da bi podobno, kot smo imeli skupino uh, Monti, imeli tudi skupino za razmislek o prihodnosti, ki bi jo sestavljali predstavniki parlamenta, sveta in komisije, in kjer bi morala biti prisotna tudi uh, vaša institucija, torej odbor regi. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Elmar Brok. Izvolite. Hvala, če dovolite, bom govoril nemško. Torej, imamo ta tri poročila, poročilo Breso Brok, poročilo Verhofstadt, Ja, uh, eh, Kifer Hofstad je napisal poročilo o prihodnosti Evropske unije, on vedno namreč razmišlja bolj daljnosežno kot jaz. Torej, gre za poročilo, ki predvidevam potrebne spremembe Lizbonske pogodbe. No, te pa se seveda ne bodo zgodile čez noč. To bi pomenilo dolg proces z institucionalno konvencijo, z procesom ratifikacije. V poročilu preso Brok pravimo, da bi se morali že z obstoječo Lizbonsko pogodbo eh, biti sposobni soočiti z trenutnimi izzivi, torej ukvarjamo se bolj za neposredno prihodnost, če se lahko tako izrazim. V eh, priporočilu ugotavljamo, da Lizbonska pogodba ponuja neskončno veliko možnosti, če bi imeli dovolj politične mo, uh, volje, da uh, izčrpamo te možnosti. In tukaj gre tudi za preglednost in za pristojnosti. Tako smo recimo mnenja, da bi morali okrepiti nacionalne parlamente okrepiti bi morali njihovo ulogo nadzornika in da ne smemo dovoliti podvajanja ali pa prekrivanja različnih pristojnosti. Ob tem pa imamo predvsem naslednji problem. Eh, in sicer je problematično to, da imamo de facto dvodomni parlament v Evropski uniji imamo um, svet in pa parlament. Nacionalne vlade se včasih uh, pretvarjajo, kot da one nimajo nič opraviti z odločitvami, ki so sprejete v Bruslju. Zato uh, želimo, da bi z enostavno spremembo statuta sveta uh, Zato ne potrebujemo spremembo pogodbe, da bi torej svet moral zasedati javno in da bi torej moral tudi javnosti pojasniti svoje odločitve v javni razpravi. To bi pomagalo nam vsem, tako državljanom, kakor tudi nam. Mi imamo vedno problem eh, z vredostojnostjo. Državljani preprosto ne vedo, kdo je odgovoren za katero odločitev. Tukaj gre torej za vprašanje preglednosti. Gre za uh, odgovornost posamičnih institucij. To je ključnega pomena za naš proces sprejemanja odločitev. Tukaj potrebujemo več preglednosti. Trenutno je situacija takšna, da če dežuje, zato kriv eh, Brusel, če pa sije sonce, pa, sta zato zaslužen, pa so zato zaslužni Berlin, Pariz eh, ali pa Rim. In tega preprosto ne želimo več dovoliti. No, uh, tako se lahko dotaknem recimo področja, ki ga je omenil že Giffer Hofstadt. Migracije. Za trenutno Lizbonsko pogodbo lahko vzpostavimo uh, obaj, obaljno in mej, uh, pomorsko stražo in to že imamo zadnje pol leta. Evropski parlament je to predlagal že pred 15 leti. Ampak takrat so to notranji ministri nacionalnih vlad um, zavrnili, reči, da je to poseganje v nacionalne pristojnosti. In ti isti ljudje uh, se danes pritožujo, zakaj tega nismo imeli že leta 2015. Pred 14 leti je komisar Fratini, kasnejši italijanski zunani minister, predlagal, da bi Zahodni Balkan razglasili za, države, za varne države ker so to bile države kandidatke. In eh, potem bi imeli tudi manj prosilcev za azil iz teh držav, potem bi bili v popolnoma drugačni situaciji in laže bi reševali naše probleme. In eh, to bi potem pomenilo tudi manj populizma. To torej ni napaka Evrope, ampak je zato krivo to, da nimamo ustreznih orodij, s katerim bi lahko izpolnjevali evropske kompetence. Podobno velja za vprašanje terorizma. Imamo Europol, ki je pristojen za koordinacijo boja proti organiziranemu kriminalu in terorizmu na evropski ravni. Ampak večine države članice tam ne. Eh, izkoriščajo možnosti, ki ponuja Lizbonska pogodba. Morda sodelujejo samo z eno ali drugo prijateljsko državo in to potem seveda olajša delo mednaro, eh, mednarodnemu terorizmu. Eh, ob tem uh, lahko jasno vidimo, kaj bi lahko spremenili z nekaj, dobre, z nekaj politične volje. In to bi lahko ponazoril tudi na celi vrsti drugih uh, področji. To gre za vprašanje monetarne unije, gre za vprašanje globalizacije socialnega in gospodarskega področja. Gre za recimo fiskalno kapaciteto. To bi lahko imeli že sedaj, če bi to želeli to pravim celo kot Nemec, čeprav vem, da to ne prispeva k moji priljubljenosti doma. Kdor ima visoke proračunske priseške, mora ob tem poskrbeti za to, da bo to socialno zdržno tudi za njegove partnerje, tako da ne bo potem izgubil teh priseškov. Vsi morajo tukaj sodelovati. To ne pomeni, da bodo države vedno šipkejše, ampak da bomo drug drugega naredili močnejšega. Seveda se je treba držati pravil, ampak ne samo to. Še kaj več spada k temu. Pravil se je treba držati, ampak s tem je povezanega še kaj drugega. Prav tako moramo jasno povedati, da je treba ukrepiti zmogljivosti ukrepanja in tudi trgovine predsednik Trump zdaj govori, da želi izvajati pogajanja z vsako državo članico posebej. Zato, ker bi to koristilo Združenim državam Amerike, ker bi države članice pač bile manjše in bi se teže pogajale. Pri izvajanju politik moramo jasno povedati, da je Evropska unija več kot vsota članic. Če smo vsi skupaj, smo vredni več kot samo vsota delov. Tudi na obravni politiki imamo veliko predlogov, ki jih lahko podamo. Obravna politika, naj vam podam primer. Države članice Evropske unije zaenkrat porabljajo 200 milijard oziroma 200 milijonov na leto. Imamo 1,5 milijona vojakov. To je več kot ZDA. Ampak rezultatov ni. Zakaj? Zato, ker vsak postopa po svoje. 38 različnih vrst prevoznih oklepnikov imamo. 80 odstotkov stroškov se namenja samo za plačevanje kadra. Če govorimo o teh dveh odstotkih BDP-ja, potem bo to pomenilo samo, da bomo več denarja pošiljali v to smer, ne bo pa rezultatov. Želimo zagotoviti sinergije, o tem so govorili v svetu. Naprimer, za razvoj, za javna naročila in če nam bo to uspelo, bomo zelo, zelo veliko privarčevali. To pomeni, 200 milijard bi lahko pomenilo da bi imeli veliko boljše rezultate in države članice bi bile potem varnejše. Evropska unija bo sposobna preživeti tudi v prihodnosti, če bo vsaka država članica, torej Balti, Romuni in Poljaki, če bomo vsi verjeli, da bomo imeli enako raven varnosti kot vsi ostali. Skupaj moramo delati na učinku sinergije z NATO-om lahko sodeli, sodelujemo, ne pa, da vsak dela samo po svoje. Malce pretiravamo, ampak dobro, smisel ste uganili. Pri tem konceptu moramo še nekaj jasno povedati. Nacionalni parlamenti, evropski parlamenti, vsi se moramo boriti proti populizmu. Populisti pa ne prihajajo samo z desnice, ampak v gospodarski politiki so včasih tudi zelo levi populisti, zato da pač dobijo svoje in da se uprejo globalizaciji. Jasno, moramo povedati, da si ne želimo Evropske centralne države. To je parlament v sklepu jasno povedal, ne želimo si centralizma, ne želimo si države v trenutni eh, fazi, v kateri smo, želimo pa si, da bi zadeve urejali bolje na evropski ravni, kjer Evropa doprinese dodatno vrednost. V moji državi, ki je zvezdna država, je tako, da imamo regi regionalne vlade in nacionalno vlado, zdaj pa imamo regije, zvezdno državo in Evropo. To pomeni, da Evropa ne nadomešča nacionalnih držav. Prihajam iz zvezne države, zato seveda zlahka to rečem, ampak če bomo dobro porazdelili naloge, se bomo lahko seveda soočili z izzivi. Gre za vprašanje učinkovitosti če bomo vse skupaj povezali tako, kot je treba. In prepričan sem, da je odbor regij institucija, ki bi morala imeti zelo veliko vpliva, več kot ga ima sedaj. In razmisliti moramo o tem, kako bi lahko to bolje organizirali, zato da boste tudi vi lahko svoje mnenje vključili v naš postopek odločanja. Hvala. Thank you. Thank you very, uh, on the... Hvala lepa. Hvala, da ste na koncu zaključili s tako jasno izjavo. Jo Leinen. President, uh, I'm happy... Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo sem vesel, da smo spet tukaj v odboru regiji. Lepo je videti, da so nekateri še vedno tukaj, nekaterih, katerimi sem služil sredi 90-ih že. Lepo je videti, da ste tako zvesti odboru regiji. Dobro, ne bom ponavljal tega, kar sta povedala moja dva kolega. Ne bom govoril o odločitvah parlamenta in o usmerjenosti parlamenta glede razprave o prihodnosti Evropske unije, ampak um, lahko pa podam kak drug pogled. V parlamentu sem poslanec, sem pa tudi predsednik Evropskega gibanja International. To počnem že vse življenje. Prej sem bil minister za okolje in delal sem na področju okolja. Všeč mi je civilna družba, vedno sem vključen v to. Mislim, da politiki potrebujejo zagon strani državljanov, ne glede na to, za katero vprašanje gre. Če služimo v institucijah in če smo povezani z državljani v njihovem vsakdanjem življenju, je zelo pomembno. Zato mislim, da je slavnost v Rimu odlična priložnost, da pokažemo evropsko zastavo. In kakor morda veste, imamo skupino Spinelli, federaliste, gibanje za Evropo in tako naprej in vsi pozivamo k temu, da bi imeli hm, demonstracije za Evropo. To bi bilo 25. marca v Rimu. Večkrat sem že demonstriral za Evropo, ampak tega je že kar nekaj let. Na zadnje smo imeli demonstracije za Nico, takrat smo dobili pogodbo za Nico. Da smo leta 2017 in mislim, da je zdaj spet čas, da gremo na ulice, da se borimo za Evropo, kajti dovolj je dovolj. Poglejte si, kaj se dogaja v nekaterih naših državah članicah. Evropa in Evropska zamisel sta žrtev zlorabe, klevetanja. Probleme sicer imamo, ampak te probleme nekateri dajo na veliki zvon in njihova rešitev je nacionalizem. Želijo spet upeljati nadzor na mejah med državami članicami, želijo uničiti evro, želijo morda izstopiti evro. To je... misija nekaterih in Združeno kraljestvo se je celo odločilo, da bo zapustilo Evropsko unijo. Moramo se boriti in ta boj je potreben. Pred dvema letoma sem bil na Majdanu v Ukrajini, še vedno mi to seže do srca. Več sto evropskih zastav je tam flapolalo, nekateri so celo umrli za evropsko zastavo. Ukrajinski filozof je rekel, da v nekaterih državah članicah se žigajo evropske zastave, zato ker Rusija bojkotira kmetijske proizvode, zato ker paradižnikov niso mogli prodati v Rusijo. No, v Kijevu pa so umrli za evropsko zastavo, ker želijo živeti tako, kot živimo mi, torej z demokracijo, mirom in vsemi pravicami, ki jih imamo. In to je razlika. Nekateri umirajo za Evropo, drugi pa se žigajo evropsko zastavo, zato ker jim ni všeč to ali ono. v zadnjih tednih, še posebej po referendumu v Združenem kraljestvu, se ljudje prebujajo. Slišimo, kaj govori Donald Trump, slišimo, kaj govori Vladimir Putin. Propaganda spodkopava zaupanje v evropske institucije, v evropsko sodelovanje. Zdaj je res čas, da se opremo in da se začnemo boriti za Evropo. pred nekaj tedni je družina začela s demonstracijami na ulici. Njihove demonstracije se imenujejo Pulse of Europe ali Puls Evrope. No, po vse več mestih se to pojavlja. Veliko volitev nas še čaka letos in mislim, da bi to res morali storiti s čim več državami. And Elma and Guy are part of Elmar in Gij sta del tega oblikovali, smo celo novo organizacijo civilne družbe, ki se imenuje Civico Evropa. Leto dni smo delali na tem, predložili pa smo sedem temeljnih konceptov za Evropo prihodnosti, omenil bom samo dva ali tri. Prvič, demokracija kot participacija. Seveda, Vsi bi si želeli, da bi bila mesta in regije mnogo bolj opolnomočena v postopku odločanja na ravni Evropske unije. Ampak zato si moramo prizadevati, delati moramo na tem. To državljani razumejo, tam najbolj občutijo politiko. Če bi se skupaj zavezali k temu, glede razvoja Evropske unije, potem bi lahko storili veliko v to smer. Sveda, tudi za državljane to velja. Sem soporočevalec za reformo evropskih volitev. To je težek dosje. Vsi veste, da nimamo evropskih volitev, ampak imamo 27 ali 28 volitev, ki so potem združene. Ljudje čutijo, da je to umetno, da to ni realno. Potem smo seveda tam omenili tudi kulturo in izobraževanje. Seveda, če se ne poznaš, kako lahko potem dobro živiš z drugimi. Erasmus za vse je zelo pomemben program. Stal bi samo eno milijardo evrov. Kaj je ena milijarda? Vsi študenti in tudi tisti, ki že delajo, bi morali imeti možnost, da odidejo v drugo državo in si tam naberajo izkušnje. Tudi zamisel, da bi imeli kulturne čeke, dobili bi nekaj denarja, ki ga lahko porabijo kot neke vrste kulturni ček, zato da bi ga lahko uporabili na področju kulture. To bi lahko dali evropskim državljanom. Gospodarstvo, socialni steber, izogibanje davčnim oazam v Evropski uniji in seveda zagotoviti je treba varnost. Zdaj bom končal. Juncker je govoril v tej dvorani, omenjal je belo knjigo, in razpravo o prihodnosti Evrope. Razprava bo tekla vsaj do konca leta. Decembrski svet bo podal sklepe in mesta in regije, še posebej mesta, toplo vabim k temu, da bi imeli razprave v mestnih hišah o prihodnosti Evrope. Združite ljudi, združite civilno družbo in mislim, da bi bilo dobro, če bi ugotovili, v katero smer si želimo, da bi se Evropa razvijala in zelo sem vesel, da se ta razprava začenja spet tukaj le v plenarni dvorani na plenarnem zasedanju odbora regi. Thank you, thank you, thank you very, very much. So, and we are really doing Hvala lepa. To bomo res naredili. Poskusili bomo s temi zasedanji v mestnih hišah. Nažalost, sta naša dva govornika morala zapustiti dvorano, ker imata druge obveznosti, tudi Jo Lajnen nas mora zapustiti. Ampak mi bomo vseeno poslušali vaše prispevke, imeli bomo poročilo o ključnih politikah. Še pol ure imamo na voljo za to, zato predlagam, da kar nadaljujemo. No, prihajam iz Saarlanda in tam bomo ob šestih imeli še eno razpravo na to temo. Se upravičujem, zamujamo, ampak uh, moram vas zapustiti, kajti ob šestih imam že drug sestanek. Dobro, nadaljevali bomo, Mihajl Snajder. Izvolite, tri minute. Herr Präsident, das ist dann aber der komischste, der seltsamste Debattenbeitrag. No, to je pa res nenavadno. To bo najbolj nenavaden prispevek ki sem ga kadarkoli imel. Lahko govorimo drug z drugim, lahko pa kar prekinemo razpravo. Kaj pravite? Gospod Mareni, kaj? Bomo nadaljevali ali prekinemo razpravo? To se boste pa člani sami odločili. Do pol sedmih naj bi to trajalo, ampak Na to temo bomo imeli razpravo na plenarnem zasedanju. Tam bo podpredsednik komisije Katajnen in tudi komisar Oettinger. Časovni razpored bomo naredili tako, da se bodo lahko ozvali tudi na vaše prispevke. Morda bi lahko dali kakšno sporočilo. Ne bomo imeli razprave, ampak morda kakšno ključno sporočilo političnih skupin. Kaj želite? Moj predlog je, da nimamo zdaj razprave, maja pa bomo govorili o beli knjigi. Toliko sem izvedel včeraj v predsedstvu, ampak govorili bi lahko tudi o prihodnosti kohezijske politike. To je res tista vsebinska razprava o konkretnih elementih in odbor regi bo tam imel zelo pomembno stališče. Dobro predsedniki drugih političnih skupin, kaj menite vi? Želite nadaljevati z razpravo? Dobro, se strinjate? Strinjam se z modrimi besedami gospoda Šnajderja. Tokrat, tokrat, tokrat je povedal nekaj pametnega. Matjuška Marini. No, malce nenavadno je, da tukaj zdaj razpravljamo, če ni govornikov. Dobro, to, kar so povedali, je bilo sicer zanimivo. Ampak mislim, da je bolje, če govorimo o beli knjigi Maja. Morda bi lahko imeli politično izjavo danes. Kaj menite? Strinjam se z, go z gospodom Schneiderjem, morda bi bilo bolje, če bi to naredili kasneje. Z nami je eden od astrijskih študentov. Prisluhnili bomo vam. To je lepa priložnost, da se obrnemo naprej. Ja, guten Tag. Ähm, mein Name ist Tabea Wich. Ich bin. Hvala lepa. Sem študentinja filozofije in politične zgodovine iz Maastrichta. Brexit smo vzeli kot prelomni moment in naša generacija ne more več kar tako gledati zraven brez ukrepanja. Sami smo želeli podati pozitiven pogled ob uh, vseh evroskeptikom, seveda. Naš projekt se imenuje Why Europe, proračun je nič evrov, nas je pa devet iz petih držav. Kaj želimo storiti? Želimo predstaviti prednosti in to na čustven, lahko razumljiv in konkreten način. Kaj počne EU? Želimo biti čim bolj vključujoči zato da bi seveda ljudje to potem delili naprej. Mi smo vedno za, nikoli proti. Pri vsaki objavi poskušamo odgovoriti na vprašanje, zakaj Evropa in več kot 150 tisoč ljudi nas obišče na Facebooku na teden in več kot 30 tisoč na dan na Twitterju. Dobro je, da imamo platformo za dialog. Seveda sprejemamo vsa mnenja na osnovi, seveda, da vrnitev na nacionalne države ni rešitev. Ne podpiramo ali spodbujamo trenutne različice Evrope, mislimo, da se je treba reformirati, ampak mislim, da lahko nadaljujemo samo skupaj. Najlepša hvala. Thank you. Hvala lepa. Vsi predsedniki predlagajo, da predlagamo razpravo v zvezi s tem na plenarno zasedanje maja. Zdaj bomo omenjali in obravnavali poročilo, ki ga nismo mogli obravnavati pred dvema uroma, potem pa bomo šli naprej. Vankar Sel Siso bo prišel ob pol sedmih, govorili bomo o pametni specializaciji. Najprej gospod Rojon, še dva in to je to. Čisto na kratko. Hvala, gospod predsednik. Ne bom se spuščal v razpravo, želim samo, da bi lahko eh, spodbujali Effective Europe in da bi eh, imeli ta postopek eh, posvetovanja z državljani, torej postavljanja vprašanj in odgovorov. Eh, imeli smo že oziroma spostavili smo že eh, dialog z državljani. V Franciji je to potekalo, pa tudi drugod po Evropi, prejšnji teden v Italiji. In mislim, da eh, se mora vsak poslužiti tega dialoga z državljani. Naši državljani tudi izpolnjujejo vprašalnike, 12 tisoč prispevkov pričakujemo do konca leta in zagotoviti moramo da na nas ne bodo gledali kot na lobiste ali kot na neke uh, skupine pritiska, ampak kot na njihove predstavnike. In to, kar bomo letos zbrali, vse te podatke, bomo potem prenesli tudi v nacionalne parlamente, Evropski parlament in svet. Lotimo se torej dela eh, in začnimo s tem eh, projektom Reflective Europe, torej razmišljujoča Evropa. Hvala, gospod Van Lov. Hvala lepa, gospod predsednik. Škoda, da ne bomo danes razpravljali, še posebej zato, ker je to zdaj aktualno vprašanje. Predsednik komisije, gospod Juncker, je pred kratkim predstavil Belo knjigo in nažalost trije govorniki niso imeli časa, da bi z nami govorili o Evropi zdaj, ko je to aktualno. Kar umaknili so se. To ni bilo prvič. Že pred nekaj plenarnimi zasedanji se je zgodilo enako. Bojim se, da to prispeva k tej delitvi, ki obstaja med Evropo in lokalnimi oblastmi in Evropo in državljani. Ta razlika se veča. Razpravo moramo imeti, ko so vprašanja aktualna, Ne moremo je prestaviti za par mesecev. Res je škoda, da nimamo danes razprave. Hvala. Kieran McCarthy, hvala lepa, hvala gospod predsednik. Vem, da bi morali počakati, ampak kohezijska politika je ločen element. Maja bomo vsi želeli imeli strukturne sklade, ampak ko govorimo o komuniciranju, je to potisnjeno na stran. To je peta točka v okviru našega mandata. Mislim, da moramo bolj govoriti o projektu Reflecting Europe. Več tisoč ljudi sodeluje pri tem. Sporočilo moramo poslati na vzven. Strenjam se z gospodom Rolinsom. Morda bi morali imeti še kakšno uro o tem, kako bomo komunicirali o Evropi kohezijska politika pa bi morala imeti ločeno uro. Tega ne smemo potiskati ob stran. Ne smemo komuniciranja potisniti ob stran. Prav tako ne smemo združevati kohezijske politike in razmisleka o Evropi, gospod predsednik. Hvala lepa. Dobro, zdaj vam bom povedal, da smo točko 6 že preložili, zdaj bomo pa obravnavali prav to točko, zato ker bo ob pol sedmih na vrsti naslednja točka, točka 9, govorili bomo o pametni specializaciji, govorili pa bomo tudi z predstavnikom Evropskega parlamenta, to je gospod Valkarsel Siso. Dobro, prožni smo želeli biti, vseh pet predsednikov to vsega podpira, zato se bomo tej splošni razpravi posvetili na glavnem plenarnem zasedanju maja in takrat bomo imeli dovolj časa za vse. Dobro, se strinjate, v redu, vem, razumem vas, ampak samo tako se bomo lahko držali časovnice, ki jo imamo za danes in tudi seveda za jutri. Vedo, se strinjamo. Prav, razprave zdaj je konec in razpravo bomo nadaljevali maja. Torej, govorili bomo o beli knjigi, o Evropi in o kohezijski politiki maja. Dobro, to je to. Zaključili bomo s kratkim videom posnetkom, potem pa bo Birgita Sakredevs prišla na predsedniški odr. Zdaj pa video. All right. Now uh, Hvala lepa. Zdaj pa šesta točka, vključevanje, sodelovanje in uspešnost zdravstvenih sistemov. Z nami je poročevalka Birgita Sakredeus. In kar takoj vam dajem besedo, da predstavite svoje mnenje. čaka nas kar nekaj amenmajev, seveda pa bomo glasovali po tem. Birgita, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. No, odbor regij se je odločil pripraviti samo inicijativno mnenje, ampak komisar Andrej Kvajtis tako se zdi, meni, da je to bila dobra odločitev. Zakaj? Komisija bo dve leti preučevala zdravje v različnih državah članicah. Prvi korak smo že naredili, imeli smo poročilo o stanju zdravstvenih sistemov, poročilo ali mnenje smo sprejeli konec prejšnjega leta, kar nekaj izzivov naš čaka, ampak zdravstvena njega, kakor je povedal komisar, spada v pristojnost držav članic. Torej, zdravstvena njega ni v pristojnosti Evropske unije, ampak zdravje pa je nekaj, kar bi mi morali preučevati. Glede na to, da imamo toliko izzivo, mislim, da moramo res storiti vse, da se z njimi spopademo. In na regionalni in lokalni ravni se pogosto obravnava ta vprašanja. Ključnega pomena je, da se zdravstvena oskrba zagotovi po potrebi. Včasih je tendenca, da se gre predaleč, ampak mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo zdravstveno nego tam, kjer je to potrebno. Če si pogledamo gospodarstvo, lahko vidimo, da so kronične bolezni tiste, ki so vodile do tega, da ni dovolj virov v zdravstvenih sistemih. Zato se moramo pač seveda posvetiti tem kroničnim boleznim. Nego moramo še bolj premakniti na najnižjo, na primarno raven. Seveda pa potrebujemo tudi preventivne ukrepe danes govorimo o pomenu hrane na naše zdravje. Veliko moramo opraviti tudi preventivnega dela in boljše moramo biti pri tem v svojih državah. Še posebej, ko govorimo o starejših, to je izziv za naše države. Kako bomo poskrbeli za ostarele v prihodnosti? Dobro moramo sodelovati in to na vseh ravneh ki so aktivne na področju zdravstva. Prav tako moramo okrepiti možnosti bolnikov, da prevzamejo lasništvo in nadzor nad svojim zdravjem. Seveda, mi lahko tudi kaj prispevamo in uh, nega, ki je posvečena bolnikom, je zelo pomembna in s tem moramo nadaljevati. Naslednji izziv je pomankanje kadrov. Vsak, ki se ukvarja z zdravstvom, ve, da je težko dobiti kvalificirane delavce. Zato moramo mlade spodbujati, da se začnejo usposabljati v tem sektorju. V mnenju prav tako poudarjamo, da bi morali imeti program Erasmus, v okviru katerega bi strokovnjaki na področju zdravstva in zdravstveni delavci lahko izvajali izmenjave in se med seboj naučili. Govori se tudi o digitalnih tehnologijah. Upamo, da bo prišlo v okviru zdravstvenega sektorja do velikega napredka. Morda imate tudi vi naloženo aplikacijo, s katero lahko iščete zdravstveno nego in upam, da bo tega v prihodnosti še več, še posebej za tiste, ki živijo v redko poseljenih območjih. Digitalizacija bo vedno bolj pomembna za nje. Komisija dela na temi protimikrobne odpornosti, ampak dela je veliko. In v tem mnenju omenjamo pobudo za to, da bi oblikovali mrežo, za to, da bi bolj sodelovali na zelo specifičnih oblikah zdravljenja. Pogledati si moramo vrste zdravljenja in pogledati si moramo, kaj je učinkovito. Zdaj pa amanmaje. Tri amanmaje želim pokomentirati. Prvi amanmaje, amanma številka tri. tam piše, da lahko migracije vodijo do duševnih bolezni. To sem zapisala zelo splošno. Zato, ker nisem želela, da bi na kogarkoli kazali s prstom, prav tako nisem želela, da bi kdorkoli bil udeležen posebne obravnave. Ta matma torej zavračam, zato ker želim, da bi bili bolj splošne. Amandma šest. Če naj bo zdravljenje dobro, potem moramo imeti zaupanje med izvajalci zdravstvenega varstva in bolniki. Bolniki ali pacijenti pogosto želijo izbirati svojega zdravnika. Zato zavračamo ta dodatek v šestem amandmaju. Tudi imamo sedem. Tudi to bi zavrnili, kajti ni vedno tako, da zdravstveno varstvo vedno financira javni sektor. Številne države, in to prav gotovo dobro veste, imajo zavarovalnice, In to je pač treba upoštevati. Ne moremo financirati zdravstvenega eh, sistema samo z javnim denarjem. V različnih državah je zadeva zastavljena drugače, zato sem torej proti amenmaju 7. Dobro, tukaj bom počala. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala Eriku, mojemu strokovnjaku. On je bil zelo, zelo koristen. Hvala tudi vsem zaposlenim. To je zelo pomembna tema in upam, da bomo imeli dobro razpravo. Hvala. Uh. Hvala. Se želi kdo nasplošno oglasiti k tej temi ali takoj prejdemo na glasovanje? Dobro, amandma ena. Poročevalka ga podpira. Kdo je za? Hvala. Proti? Nihče. To je bilo sprejeto. Amandma številka dve, če bo ta sprejet, oziroma ta je amandma poročevalke, gre za 2R. Če bo amandma 2R sprejet, potem amandma 2 postane brezpredmeten. Ali lahko glasujemo o poročevalkenem amandmaju? Kdo je za? Hvala. Proti? Nihče. Sprejeto. 2R je bil sprejet, 2 postane brezpredmeten. Amandma 3. Poročevalka je proti, kdo je za? Glasujte, prosim. Hvala, kdo je proti? Večina je za, zato je to sprejeto. Amandma številka 4, amandma 4r, eh, najprej bo to predmet glasovanje, če bo to sprejeto, postane 4 brezpredmeten, kdo je za, hvala, proti, nihče, vsega. Dobro, štiri R je bil sprejet, štiri postane brezpredmeten. Amandma številka pet, eh, pet R je tu in eh, če bo ta sprejet, potem pet postane brezpredmeten. Kdo je za? Hvala. Proti? Nihče. Sprejeto. Amandma šest. Gospod Pedersen želi besedo, izvolite. Mi smo izvedli preiskavo o zadovoljstvu bolnikov. 95 odstotkov bolnikov je zadovoljnih s storitvami. In ponavadi na seznamu želja eh, se ta želja pojavi precej nizko in zato želimo ohraniti naš predlog spremembe bolniki si želijo dostop do informacij in te informacije želijo prejeti pred zdravljenjem. In eh, to je bil namen našega mandmaja, zato predlagam, da glasujemo za. Poročevalka, izvolite. Da, mogoče bi gospoda Petersona lahko opozorila na to, da tukaj govorite o odprtem in zaprtem zdravstvu oziroma o skrbi. Tako kot ste vi to zapisali, ne pomeni, preden so pacijenti sprejeti. E, takrat je pacijent pokrit s primarnim zdravstvenim sistemom. In e, kar se mene tiče, to ni e, tako razumljeno, kot si vi predstavljate. Gospod Bor, gospod predsednik. Mislim, da v besedite v tukaj res ni najboljša situacija v združenem kraljestvu je zelo podobna kot na Danskem. Mi lahko gremo na spletne strani in lahko si izberemo ne samo bolnišnico, lahko si izberemo tudi zdravnika znotraj bolnišnice, ki potem opravi zdravljenje. To že velja in eh, skrbi me, da je ubeseditev tukaj nenatančna. Ne priznava namreč eh, trenutnega položaja v določenih državah članicah v tem trenutku. Dobro. Glasovali bomo. Eh, kdo je za amandma šest? Hvala. Kdo je proti? Bomo še elektronsko preverili. Preverjamo amandma šest. Kdo je za, kdo je proti? Poročevalka je proti. I've lost my this, so can you turn it a bit so this? So that I can see what it is. Oh, okay, we can uh, close the... Dobro, konec glasovanja. Večina je bila proti, tako da je ta amandma zavrnjen. Smo pri amandmaju sedem. Poročevalka je proti. Kdo je za? Glasujte, prosim. Hvala. Proti. Večina je proti, amandma 7 je zavrnjen, amandma 8 poročevalka je proti. Gospod Petersen, želite besedo? Izvolite. Ta predlog me spominja na Florence Nightingale, eh, torej na osebo, ki je skrbela za pacijente. Mi smo drugačnega mnenja, zato uh, želimo, da se črta zadnji stavek in upam, da boste lahko podprli naš amandma. Ko nekdo se obrne na zdravstveni organ, uh, mora to narediti iz uh, drugih razlogov, ne iz teh, ki so tukaj navedeni. Poročevalka, izvolite. Na jog trefade nätverk ko sem se srečala z zdravstvenimi mrežami, sem jih vprašala, kaj naj naredimo, da bodo zdravniki in zdravstveno osebje, da bodo ostali v domačih državah, da ne bodo eh, množično hodili iz vzhodne Evrope na zahod. Problem je v tem, da zdravstveno osebje ne ostaja na vzhodu in se seli na zahod. In tukaj manjka solidarnosti. Tako da obstajajo velike razlike med uh, uh, osebjem v različnimi zdravstvenimi sistemi. Nek uradnik komisije uh, je predlagal, da bi lahko s takim pozivom k solidarnosti uh, mogoče spremenili stvari, mogoče bi lahko spodbudili ljudi k večji solidarnosti in uh, mogoče bi lahko države tudi kaj naredile. Uh, Eh, vemo, da številni mladi želijo delati eh, v zdravstvu v Afriki in eh, mogoče bi delo v drugih evropskih državah bilo način, kako pomagati in prispevati k solidarnosti. V zdravstvenem sistemu bi mm, verjetno veliko mladih radih pograbilo to priložnost in mogoče bo koga navdihnil ta način. Eh, lahko pa solidarnost spodbujamo tudi na drugih področjih. Ampak v tem eh, dokumentu smo menili, da je to eden od možnih načinov, kako spodbujati eh, k solidarnosti. So pa to pravzaprav sprožili na komisiji. Poročevalka je proti, glasovali bomo, kdo je za. Hvala. Proti. Večina je proti. To je bilo zavrnjeno. Amandma 9. Poročevalka ga podpira. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Nihče. Torej, amandma 9 sprejet. Pa še 10 R poročevalke. Če bo ta sprejet, potem originalni 10 eh, postane brezpredmeten. Kdo je za 10 R? Hvala. Proti? Nihče. 10 R je torej sprejet in uh, eh, amantma 10 postane brezpredmeten. Zdaj pa še končno glasovanje o tako spremenjenem mnenju. Kdo je za celotno mnenje? Za? Hvala. Proti? En glas proti? Se kdo vzdrži? Ne. Dobro, to je bilo sprejeto. Čestitke gospe poročevalki. Okay, we are ready to move to the next. Dobro, pripravljeni smo, da se lotimo naslednje točke, gre za poročilo o pametni specializaciji. Želim pa tukaj pozdraviti tudi podpredsednika Evropskega parlamenta in našega nekdanjega predsednika, to je gospod Valkar Selsiso. As well, uh, we invite the rapporteur. Vabimo pa tudi poročevalca, da se nam pridruži tukaj za gorniškim pultom. Gospod Mikel Iruho Amesaga. Čakamo še na poročevalca. Uh, zato bom uh, sam navedel še en element, ki se lepo povezuje s to temo gre za uh, dveletno uh, nagrado za uh, prestolnico inovacij. Komisar Carlos Moedas bo to nagrado podelil jutri. K temu so prispevala mesta, regije, države in prosili so nas za obvestilo o tem, Jutri se bo vse skupaj začelo, uradno se bo začelo to torej jutri in uh, poslal bom tudi pismo vsem našim članom o tem tekmovanju. Prejšnja prestolnica inovacij je bila Amsterdam, eh, potem predtem je zmagal, zmagala Barcelona, zdaj pa izbiramo tretjo prestolnico inovacij. Eh, To tekmovanje oziroma natečaj eh, smo lansko leto organizirali mi. Eh, veliko finalistov je prišlo tudi v naše stavbe in trije finalisti so na koncu dobili posebno nagrado. Eh, šlo je tudi za pomembno denarno nagrado, ki bo prispevala k ustvarjanju raznih instrumentov sodelovanja in pa k razvijanju novih tehnologij v mestih in regijah. Torej, postopek bo sprožen jutri, prosim, če obvestite svoje regije in mesta o tem natečaju. Zdaj bomo najprej prosili poročevalca, da nakratko predstavi to temo in pa svoje mnenje. Nas pa zelo veseli, da je z nami tudi gospod Luis Valkarsel Siso. On je bil pa poročevalec. Uh, pri mnenju parlamenta na to temo. Mi bomo razložili, kako na te zadeve gledamo z vidika odbora regij, kako gledamo na pametno specializacijo, kako gledamo na nov razvoj, na spremembe v družbi in kako torej to področje upravljati v Evropi še naprej, kako graditi partnerstva. To je glavna tema. Zdaj pa besedo dobi gospod Miguel Iruho. Hvala, gospod predsednik. Govoril bom v Baskovščini. Veliko veselje mi je, da sem tukaj kot predstavnik Navare. Prvič v naši instituciji lahko govorim v Baskovščini. Govoril bom o strategijah eh, pametne specializacije in o poročilu, ki sem ga pripravil na to temo. Strategija 2020 govori o strategiji, ki mora biti trajnostna. To je vse čas cilj. Eh, vzpostavljenih je torej več eh, ciljev znotraj te strategije. Gre za socializacijo, energijo, zaposlovanje, rast in pa za številna druga področja, kjer je treba ukrepati. Ta strategija pametne specializacije mora postati eh, nek eh, zgled eh, za različna področja. Treba je zagotoviti razvoj. Tukaj govorimo o regijah, ki imajo prednosti pri specializaciji. Regije zagotavljajo novosti in prednosti za njihov razvoj. Gre pa tudi za to, da se e, zagotovi še dodatna finančna sredstva, ki so v tem trenutku precej omejena. Cilj v tem trenutku je naslednji, torej da se zbere čim več sredstev in e, da se spodbuja medregijsko in čezmejno sodelovanje. Istočasno gre tudi za to, da se spodbuja na splošno evropsko industrijo. In sicer prek projektov sodelovanja, eh, prek projektov, ki so povezani s tem področjem, eh, torej S3. Kot je bilo omenjeno, eh, imamo pogojevanje Eksante od leta 2003 naprej, torej zdaj se od regij zahteva, da izvajajo strategijo pametnega razvoja. Regije morajo imeti model eh, gospodarskega razvoja in morajo spodbujati eh, spremembe na tem področju. Morajo pa seveda v tem kontekstu tudi spoštovati eh, razlike. Franz Timmermans je rekel pred kratkim, da obstajajo različne države v Evropi. Po eni strani so tiste, ki so majhne, po drugi strani pa tiste, ki še ne vedo, da so majhne na področju inovacij in pa sedmega okvirnega programa se je ugotovila, ugotovilo, da je treba spodbujati sinergije med inovativnimi sistemi. Um, sam lahko navedem nekaj lokalnih uh, primerov. Mislim, uh, da to dobro predstavlja uh, to problematiko tudi širše. V Navari smo zelo inovativni, imamo uh, tehnološki center, uh, in uh, izgradili smo že štiri druge centre oziroma laboratorije uh, za poskuse v Evropi. 50 milijonov evrov je bilo namenjenih za te laboratorije, ki se zdaj pojavljajo tudi drugod po Evropi. Eh, na Kitajskem in v ZDA pa so izgradili samo po en tak laboratorij. Tukaj ne gre za uh, pretirano trošenje denarja, ker so to pomembne zadeve. To vrste naložbe pa eh, potekajo brez predhodnega dialoga in brez neke skupne strategije. Eh, mislim, da je zato potrebno izboljšati eh, učinkovitost v evropskem gospodarstvu in ustvarjati sinergije. Mm, torej, treba je iti zdaj na drugi nivo, treba je odkriti, kakšne so možnosti za sodelovanje z drugimi regijami in sicer na konkretnih področjih, torej da bi ustvarili neke regionalne verige. Eh, lahko bi imeli eh, raziskovalne eh, povezave, sodelovanje, naložbe in mislim, da bi na ta način dosegli več, večjo odličnost evropskih projektov, tako bi tudi bolje delovali v globalnem svetu. Eden od ustanoviteljev Evropske unije je rekel, da se bo Evropska unija gradila korak za korakom mislim, da imamo tukaj možnost, da naredimo ta korak naprej. S tem poročilom bi lahko veliko prispevali k temu. Nobena regija v Evropi ne more sama razviti učinkovite eh, eh inovacije ali eh, doseči bistvenega napredka, če ne sodeluje z drugimi. Eh, seveda je treba uporabiti eh, strukturne sklade in to je eden od ciljev, za katerega si prizadevajo vse evropske institucije, eh, tudi odbor regij, eh, seveda. Najlepša hvala. Eh, hvala. Zdaj bo besedo dobil gospod Valkarsel Siso, izvolite. Govoril bo špansko, ne baskovsko, tako da bomo slišali špansko. Eh, dve različni uh, verziji španskega jezika. Señor presidente del Comité de las Regiones, estimado Marcula, señor vice... Uh, spoštovani gospod predsednik, uh, spoštovani gospod poročevalec, gospe in gospodje, dragi prijatelji, dobro veste, da mi je v veliko čast, da sem danes tukaj z vami. Sam sem bil tudi član eh, tega odbora skoraj 20 let. Bil sem tudi njegov predsednik, preden sem postal poslanec Evropskega parlamenta. In to je razlog, zakaj se tukaj in z vami vsemi počutim kot doma. Nič novega ne bom povedal, če rečem, da gre Evropa skozi težke čase. Zelo težke. In v tem letu, leta 2017, ko ravno praznujemo 60. obletnico rimskih pogodb, torej v tem letu je pred nami ogromno izzivov. Mm, Združeno kraljestvo bo izstopilo iz Evropske unije, treba se boriti proti terorizmu. Eh, vse več je tudi populizma v Evropi in na to je treba odgovoriti eh, z več skupnostnih politik, ki bodo zagotovile odgovore na vprašanja in probleme evropskih državljanov. Državljani se morajo bolj povezati z institucijami in zato ste vi, lokalne in regionalne oblasti, tako pomembni. Eh, vi ste ključni akteri eh, s pomočjo skladov skupnosti lahko eh, regije in mesta pokažete, kako Evropska unija pomaga svojim državljanom, da si izgradijo boljšo prihodnost. V tem smislu bi rad tudi izkoristil to priložnost, eh, da ponovim svojo podporo in tudi svojo zavezo vaši instituciji. Ves čas eh, vam bom na voljo, eh, ne samo vam kot članom odbora regij in ne samo jaz kot podpredsednik regij, Evropskega parlamenta, ampak tudi v stalnih povezavah z vami in kot nekdani predsednik odbora regij. Danes govorimo o pomembnih temah, eh, govorimo o strategijah pametne specializacije in to prihaja v pravem času, kajti maja bo Evropska komisija objavila sporočilo o teh strategijah in zato bo to poročilo zelo pomembno, Na podlagi tega bo eh, komisija proučila dejavnost eh, lokalnih in regionalnih skupnosti na tem področju. Strategije pametne specializacije so bile eh, skupen izziv oziroma skupen projekt, s katerim smo želeli dati regijam nove priložnosti, da se modernizirajo, da se preoblikujejo. Želeli smo, da postanejo konkurenčne in uh, inovacijske. In s tem smo želeli ustvarjati tudi delovna mesta. To poročilo obravnava vse pomembne teme, ki nas v tem trenutku skrbijo. Govorim o tem, da morajo strategije biti regionalne in da se ne smejo izvajati na nacionalni ravni. Treba je tudi spodbujati upravljanje na več ravneh, in pa sodelovanje številnih akterjev v procesu eh, priprave teh strategij. Pomembno je tudi eh, izvajati redne preglede teh strategij in povečevati eh, participativni projekt oziroma udeležbo čim več akterjev. Še en element je zelo pomemben in pri tem moramo ustrajati ko bomo poznali rezultate, eh, bomo lahko ocenili to izvajanje. Poročevalec eh, tudi povdarja pomen sinergij, kako jih je treba spodbujati, kako je treba spodbujati medregijsko sodelovanje in povečati grozde in pa vrednostne verige, tako da bodo regije lahko med seboj delile najboljše prakse in izvajale projekte. Tako bodo lahko tudi okrepile svoja prizadevanja za to, da bo naše gospodarstvo postalo bolj konkurenčno in da bo hkrati ustvarjalo nova delovna mesta. Želim poudariti tudi priporočila poročevalca, ko gre za umestni pregled teh strategij. Tukaj se omenjajo tudi primerni eh, pregledi na srednji rok in pa prilagajanja. Potem se omenjajo tudi eh, načini financiranja in pa različni načrti, Junkarjev načrt med drugim. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, mm. ta osnutek eh, poročila uh, si prizadeva za to, da bi izboljšali strategije. Eh, vzpostavljen je bil večletni finančni okvir za obdobje od 2014 do 2020, poleg tega imamo kohezijsko politiko in eh, tudi poročilo Evropskega parlamenta. Sam sem bil poročevalec pri tem poročilu in želel sem eh, povečati in prispevati k izvajanju pametnih strategij, pri tem pa tudi razmisliti o možnih elementih za izboljšanje učinkovitosti in vpliva teh strategij to poročilo um, predlaga še dodatne izboljšave, ki jih uh, bo v obzir vzela tudi Evropska komisija pri svojem sporočilu. Poleg tega mi v parlamentu pripravljamo poročilo. Sam sem v postopku priprave imel tudi posvetovanja uh, z ustreznimi evropskimi organi in pa z neodvisnimi predstavniki zahvaljujem se za njihove prispevke, ki sem jih tudi vključil v končno resolucijo. To pa je Evropski parlament tudi že sprejel. Rad bi eh, zdaj povdaril svojo stalno zavezanost razvoju in pa učinkovitemu izvajanju kohezijske politike Evropske unije. Eh, eh, želim povdariti tudi svojo zavezanost strategijam pametne specializacije učinkovitost eh, pri izvajanju je zelo pomembna. Rezultati in učinki pa so ključnega pomena tudi pri razpravi o eh, prihodnosti regionalne politike. Mi moramo to politiko več čas zagovarjati. Gre za politiko kohezije in solidarnosti, ki eh, se nahaja v samem bistvu Evropske unije. Veste, da dobro poznam eh, razprave, ki jih eh, spodbuja tudi eh, javno posvetovanje, ki ga je sprožila Evropska komisija o RIS-3. Odblizu bom sledil tudi delu, ki ga opravlja Evropska komisija. Imeli bomo konferenco v Helsinkih, komisija pa bo tudi pripravila sporočilo. Torej, na podlagi vseh teh dejavnosti, bomo lahko vse čas računali na sodelovanje odbora regij. Eh, odbor regij vse čas podaja prispevke, s katerimi želi podpirati eh, evropsko kohezijo in pa izvajanje strategij pametne specializacije po vseh regijah v Evropski uniji. Najlepša hvala za vašo pozornost. Right, uh, Dobro bi želel še kdo kaj dodati. Gospod McCarthy, hvala za besedo. Mislim, da je to meni zelo pomembno, kaj ti združuje številne elemente inovacijske agende ki jo zasledujemo že zadnji dve leti. To mnenje je prišlo tudi v pravem času, kar ti pravi, da se pogledamo tudi sam regulativni okvir za strategije pametne specializacije. Vseeno pa mislim, da se moramo usmeriti v razvoj in tudi na učinke na družbe takšne specializacije. Dobro je, da imamo tudi platformo za izmenjavo strokovnega znanja, pa tudi ostale platforme. Dobili smo tudi knjigo o novih inovacijskih vozliščih. Podpredsednik parlamenta je govoril tudi o solidarnosti. Pametna specializacija je seveda zelo pomembna, kajti ta vozlišča so nekateri svetilniki tudi za ostale države, ki niso v ospredju pametne specializacije. Lani je komisija začela pročevati tudi potrebe za financiranje pametne specializacije. Mislim, da lahko tudi mi tukaj prispevamo v okviru odbora regi, lahko pa čestitam tudi poročevalcu za to uravnoteženo mnenje. Hvala. Hvala. Bi pa želel podati sledeči predlog našemu poslancu, se pravi v parlamentu imamo posebne službe za pametno specializacijo in raziskave in v okviru teh služb bi želeli tudi spodbujati tiste regije, ki imajo podobne izkušnje na tem področju in seveda to bi lahko regije uporabljali tudi za gospodarsko oživitev in za preobrazbo na terenu. Te službe v parlamentu bi lahko naredile še veliko več na področju tega, kako pravzaprav delujejo te mreže specializacij in seveda na tem mestu lahko seveda Evropski parlament tudi prispeva svoj del k mnenju poročevalca, ki bo lahko potem lahko to mnenje tudi bolje uresničil. Mi seveda hočemo delati s parlamentom, nočemo končati z delom, ko bo to mnenje pravzaprav sprijeto, ampak delo nas čaka še lepo sprijetju mnenja. Takrat pride na vrsto res tisto hudo, trdo delo. In na takšen način seveda lahko odbor regije seveda bolje sodeluje s parlamentom in na takšen način lahko tudi damo dodano vrednost tako regijam in mestam. Gospod poročevalec, bi želeli še kaj dodati, bi se želeli odzvati na to, kar je povedal podpredsednik parlamenta oziroma kaj so povedali naši poslanci, sedaj pa dam besedo še naslednji govornici. Najlepša hvala poročevalcu, sama sem podala tudi številne amandmaje, ki pa imajo naslednjo skupno točko. In tukaj se seveda popolnoma moje mnenje razlikuje od mnenja poročevalca. Trenutna uredba je po našem mnenju dovolj. Nočem imeti še dodatnih obveznosti za regije na področju strategij pametne specializacije, kajti na takšen način bi omejili delo regij. Kajti strategije pametne specializacije pomenijo tudi strategije posameznih regij. Mislim, da je treba proučiti tukaj različne okoliščine v posamezni regiji. Mi se moramo tudi odločiti, kakšen pristop bomo ubrali in ti pristopi morajo biti prilagojeni. Zato verjamem, da obvezni predpisi niso smiselni, kaj ti takšni predpisi bi omejili manevrski prostor regij in mest. Zato smo proti temu, da bi komisija omejila naš manevrski prostor. Sicer poročevalec naših amantmajev ni sprejel, ampak v moje regiji imamo veliko krat razprave o tem, se pravi, da potrebujemo več manevrskega prostora sicer smo za strategijo inovativnost, ampak vseeno bi želeli, da ima naša regija dovolj manevrskega prostora, da se odloči, kako bo to strategijo pravzaprav izvajala na terenu. Gospod poročevalec bi se želeli na hitro odzvati na slišano, potem pa bomo glasovali o vseh amantmajih. Hvala za besedo. Seveda kot je že povedal podpredsednik, je to mnenje predstavljeno v zelo pomembnem času in sicer eh, dva dni pred javnim posvetom in tudi nekaj mesecev pred objavo sporočila komisije. In seveda odbor regij bo seveda tudi sodeloval junija v Helsinkih kjer bo seveda tudi tekla beseda o tej tematiki. Glede samega mnenja moram povedati, da smo se posvetovali z različnimi regijami. Jaz sem predstavnik navare v Bruslju in seveda moram povedati, da se vedno pogovarjam z ostalimi kolegi, ki predstavljajo ostale regije. Predpisi regulativa. No, to je nekaj, kar je veliko krat izginilo iz eh, številnih zakonodajnih predlogov, kaj to pomeni, da bi omejili manevrski prostor regij. Po drugi strani pa imamo prožnost, več prožnosti in to tudi izpostavlja moje mnenje, kaj ti govorimo o regijah, ki seveda potrebujejo tudi več prožnosti prožnosti in manevrskega prostora pri svojem delovanju. No, s tem se tudi strinjamo. Vseeno pa ne smemo pozabiti na naslednje. Regijska raznolikost v Evropi je res velika. Imamo ogromno regij, ogromno regij, ki nas je prosilo, da jim pomagamo pri izvajanju in razvoju strategij pametne specializacije. In to zahteva tudi to mnenje. To mnenje zahteva boljšo utemeljitev v zvezi z predhodno oceno. In to zahtevajo tudi številne regije. Tudi majhne regije, pa tudi tiste regije, ki so morda nekje na obrobu Evropske unije in potrebujejo tudi pomoč Evropske komisije, tako da bodo lahko ustrezno izvajale vse določbe strategije pametne specializacije RIS 3. In treba tudi povedati, da takšno sodelovanje potrebujemo, kajti samo na takšen način bomo lahko okrepili samo sodelovanje med regijami. In še enkrat bi želel povedati, da moj namen ni, da bi omejili manevrski prostor regije v Evropski uniji, ampak jim želimo omogočiti, da bodo istočasno izvajali le vse skupaj strategije pametne specializacije. Okay, uh, we... Hvala sedaj, pa se bom tudi zahvalili podpredsedniku, najlepša hvala, da ste nas obiskali na našem zasedanju. Sedaj pa predlagam, da se lotimo amandmajev. Začeli bomo z glasovanjem, potem pa bom seveda prosil kolega, da me zamenja pri predsedovanju. Amandma ena, poročevalec je za, za, proti, glasujmo. Večina je za, to pomeni, da je ta amandma sprejet. Amandma dva gre za redakcijski amandma ki zadeva grško različico mnenja, amantma štiri, poročevalec je za, tisti, ki se zapisujte. Zdi se, da smo preskočili amantma tri, ne, ne, pri amantmaju tri smo, poročevalec je za, glasujmo za, proti, večina je za, amantma je sprejet, amantma štiri, poročevalec je za, glasujmo za, proti sprejeto, amadma pet za, proti, večina je za, to pa pomeni, da je amadma sprejet, amadma številka šest, to je amadma poročevalca, se pravi, gre za amadma šestr, če je sprejet, potem je amadma šest brezpredmeten, glasujmo, ta amadma je sedaj sprejet, brezpredmeten, amantma 7r je sprejet, 7 in 8 sta brezpredmetna, če se ta amantma spreme za, proti, večina je za, amantma smo torej sprejeli, amantma 7 in 8 sta brezpredmetna, resujmo za naslednji amantma za, proti, amantma je sprejet, amantma 10r je sprejet, ki zadeva amadmaj 10, 11, 12, 13 in 14, kasujmo za, proti, amadmaj 10, 11, 12, 13 in 14 so brezpredmetni, amadmaj 15, predsedujoči je proti, poročevalec je proti, glasujmo za, proti, večina je proti, amadmaj je zavrnjen. Amandman 16. Počevalec je za. Glasujemo za proti. Večina je za. Amandma je sprijet. Amandma 17 in 18. Popolnoma enaka, zato bomo glasovali o obeh skupaj. Počevalec je proti. Glasujemo za proti. Večina je proti. To pomeni, da sta oba zavrnjena. Amandma številka 19 poročevalec je za, glasujmo za, proti, večina je za, ta amadma je posečično tudi sprejet. Poročevalec je podal tudi ustni predlog za amadmaje 20, 21 in 22. Hvala za besedo. Seveda želel bi povedati, da sem se odločil za ustni amantma. Sicer lahko na zaslon vidite kompromisni predlog, ampak regulatory work indicative, se pravi, to bomo zbrisali in na mesto encourage imamo ensure. Tisti, ki ste za ustni kompromisni predlog, glasujte za, proti, proti, amandma je sprejet, to pa pomeni, da so amandmaji 20, 21, 22 in 23 brezpredmetni. Počevalec bo podal še dodatni ustni predlog, ki ga lahko vidite na zaslonu. Glasujmo za ta ustni kompromisni predlog, za proti. Kompromisni predlog je. Yeah sprejeto pa pomeni, da so ostali brezpredmetni. Amandma 25, tudi tukaj ima poročevalec ustni predlog. In če bo sprejet, bodo amadmaji 25, 26 in 27 brezpredmetni. Glasujmo, predlog je na zaslonu za, proti. Ustni amantma je sprejet, ostali postanejo brezpredmetni. 28r, če je sprejet, bo 28 brezpredmeten. Glasujmo za amantma poročevalca, za proti. Ta amantma je sprejet. Amantma 29, poročevalec je za. Glasujmo za, proti. Ta amantma je sprejet. Amantma 30, poročevalec je za. Glasujmo za proti. Amadma je sprejet, amadma 31, počevalec je za, glasujmo za, proti, večina je za, amadma je sprejet, amadma 32, počevalec je za, glasujmo za, proti, amadma je sprejet, amadma 33, če je sprejet, potem sprejet, Amadma 34 postane brezpredmeten. Glasujmo za, proti. Večina je proti. Amadma je zavrnjen. Amadma 34, poročevalec je za. Glasujmo za, proti. Večina je za, amadma je sprejet. Amadma poročevalca 35, če je sprejet, potem amadma 35 in 36 postaneta brezpredmetna. Glasujmo za, proti. Amadma poročevalca je sprejet. Amadma 37, poročevalec je za, glasujmo za, proti, večina je za, amadma 37 je sprejet. Amadma 38, poročevalec je za, glasujmo za, proti, večina je za, amadma je sprejet. Imamo pa tudi ustni predlog za amandma 39 in 40. Vidite ga na zaslonu. Glasujmo za, proti. Ta ustni predlog je sprejet. 41. Poročevalec je proti temu amandmaju. Glasujmo za, proti. Večina je proti, amadma je zavrnjen. 42, poročevalec je za, glasujmo za, proti, večina je za, amadma je torej sprejet. 43, poročevalec je za, glasujmo za, proti, večina je za, amadma je sprejet, potem pa še. Sedaj pred nami amadma poročevalca 44, če bo sprejet, potem bodo amadmaji od 44 do 48 brezpredmetni. Glasujmo za, proti, večina je za, amadmaj je sprejeto, pa tudi pomeni, da so vsi amadmaji do amadmaja 48 brezpredmetni. Poročevalec, želi še kaj povedati? Smo pri amadmaju 49. Čisto na kratko v baskoščini. Hočem samo povedati, da tukaj pozivamo Evropsko komisijo, da spostavi poseben odbor in da poskrbi za določeno dodatno izvajanje In seveda zahtevamo, da bodo člani odbora regiji pri tem novem odboru tudi sodelovali. Glasujmo za, proti. Amandman je sprejet, sedaj pa bomo glasovali o celotnem spremenjenem mnenju. Glasujmo za, proti nihče ni glasoval proti, vzdržani, nihče se ni vzdržal. To pa pomeni, da smo vsi podprli vaše mnenje. Vse čestitke za čudovito opravljeno delo. Sedaj pa bi želel povedati še dvoje zunaj dvorane. Imamo fotografa, ki bo z nami tukaj do devetih oziroma do zaključka plenarnega zasedanja, tako da bo lahko potem tudi posnel nove člane, po zaključku plenarnega zasedanja pa nas čaka malteški sprejem, malteška pogostitev na, v prostorih odbora regije. Karl Heinz bo sedaj prevzel vlogo predsedujočega. Sam bomo prav to zasedanje zapustiti, odšel bom v Rim, kajti tam se bom pogovarjali o številnih zadevah, ki so povezane z Evropsko unijo, o digitalizaciji, se bomo pogovarjali, potem pa se bomo pripravili tudi na vrh v soboto. I did. No, but I looked the maturity. Monsieur Génois. Monsieur la parole. Dear colleagues, let's go on and start with... Dragi kolegi, predlagam, da se sedaj lotimo še zadnje točke na dnevnem redu, gre za resolucijo o prednostnih nalogah Evropskega odbora regij za delovni program Evropske komisije za leto 2018. kdo bi želel kaj povedati v zvezi s to točko. Nihče. No, to je tudi zelo dober začetek, uvod v današnjo razpravo. To pa pomeni, da se lahko lotimo sedaj kar amandmajev. Amandma številka ena. Glasujmo za proti zavrnjen. Amandma številka 2. Albert, izvoli. Na prvi pogled se morda zdi, da bi morali ta amandma podpreti, ampak Piler je v uvodnem delu omenila, že to, da imamo vključujočo rast, pa tudi ostale stebre, ki so sestavni del Evrope 2020. Sedaj pa smo dodali še uh, določene uh, nove besede. Ampak treba povedati, da gre tukaj samo za belo knjigo in predlagam, da smo dosledni in da uporabljamo izrazoslovje v že sprejetih dokumentih. To bi bil moj predlog. Bi želel še kdo kaj dodati? Dobro, lahko glasujemo za, proti. Elektronsko glasovanje bo pokazalo, kdo je za in kdo je proti. Glasovanje je tako zakončano. Amadma pa je sprejet. Amadma številka 3. Glasujmo za. Proti. Amadma je zavrnjen. Amadma številka 4 za. Proti. Amadma je zavrnjen. Amadma številka 5. Ne. Izvolite še. Prosim, da kolegi podprejo ta amandma. Kaj ti v tem amadmaju hočemo pravzaprav izpostaviti načela, ki smo jih sprejeli v preteklosti, gre za načela odbora regij. Vemo tudi, da je včasih prišlo do asimetričnih šokov, pretresov in seveda veliko krat smo se odzvali na takšne šoke. Zato ne vem, zakaj bi bilo to nesprejemljivo, ki so na koncu četrte točke. Kajti ta redakcija enostavno odraža realnost. Hvala, bi želel še kdo kaj dodati. Glasujmo za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujmo. Glasovanje sedaj končano. Amandma je zavrnjen. Amandma številka šest, glasujmo za. Albert, izvoli. Ja, eh, več čas se hočem oglašati, se upravičujem, ampak vseeno bi želel pozvati kolege, da smo se o tem že pogovarjali v mnenju o večitem finančnem okviru in o tem smo se pogovarjali tudi v okviru skupine Koter, kjer smo podprli redakcijo, ki se nahaja tudi v tem amantmaju. Zato vas prosim, da ta amantmaja tudi podprete. Glasujmo za, proti. Amantma je sprejet. Amantma številka sedem. Glasujmo za, proti. Amantma je sprejet. Amantma številka osem. Glasujmo za proti. Amadma je zavrnjen. Amadma številka 9 za Albert. Predsedujoči, dobili smo seveda belo knjigo o prihodnosti Evropske unije in v beli knjigi so zapisani tudi scenariji o kohezijski politiki, ki je seveda ključni stebr našega odbora. Zato tudi upam, da lahko podpremo ta dodatek, v katerem seveda obžalujemo dejstvo, da bila knjiga ne vključuje še dodatnih možnosti. No, mi nismo za ta dodatek, kljub temu, da je morda vsebina smiselna, ampak čisto sistematično gledano, to besedilo ne spada v to mnenje, kajti danes smo se že pogovarjali o beli knjigi, zato vseeno bi nasprotoval temu dodatku, bi želel do še kaj dodati. Ne, glasujmo za, proti. Bomo preverili po elektronski poti. Glasovanje je zaključeno. Amadna pa je sprejet. Amadna številka 10. Glasujmo za, proti. Amadma je sprejet, amadma številka 11 za, proti, sprejet, amadma številka 12 za proti. Amandma je sprijet. Amandma številka 13 za. Proti. Amandma je sprijet. Amandma številka 14. Glasujmo za. Proti. Preverimo glasovanje po elektronski poti. Glasovanje je zaključeno. Amadma pa je zavrnjen. Amadma številka 15. Glasujmo za. Proti. Amadma je zavrnjen. Amadma številka 16. Glasujmo za. Proti. Amandma je sprejet. Amandma številka 17. Glasujmo za, proti. Amandma je sprejet. Amandma številka 18. Glasujmo za, proti. Amandma je sprejet. Amandma številka 19. Za, proti. Amandma je zavrnjen. Amandma številka 20 če je sprejet, potem postane ta amadma 21 in 22 brezpredmetna za, proti. Amadma je zavrnjen. Amadma 21 za, proti. Amadma je sprejet, 22 za, proti amadma je sprejet 23, če je sprejet, potem bo amadma 25 brezpredmeten za, proti, zavrnjen. Amadma 24 za, proti, amadma je sprejet, amadma 25 za, proti, elektronsko glasovanje. aussi un compromis, mais qui, qui, qui le propose. Vote is closed. Glasovanje končano. Amandma pa je zavrnjen. Amandma številka 26. Dobili smo tudi ustni kompromisni predlog, ki ga lahko vidite na zaslonu. Če ga bomo sprejeli, potem postane amadma 26 brezpredmeten. Glasujmo za, sedaj glasujmo o kompromisnem predlogu proti. Ta predlog je Sprijet amatma številka 27, za, proti, zavrnjen. Amatma številka 28, glasujemo za, proti, amatma je zavrnjen. Amatma številka 29, za, proti. Preverimo vaše glasove po elektronski poti. Ještě kdo? No. Glasovanje je zaključeno, amadma pa je zavrnjen. Amadma številka 30. Glasujmo za, proti. Preverimo vaše glasove elektronsko. The vote is closed, and the amendment is rejected. Amandma je zavrnjen. Amandma številka 31, za, proti. Amandma je sprejet. Amandma številka 32, za, proti. Amandma je zavrnjen. Amandma številka 33, če je sprejet, potem postane amadman 34 brezpredmeten, za proti, zavrnjen, amadman številka 34 za, proti, amadman je sprejet, amadman številka 35 za, proti, sprejet, amadman številka 36 za, proti, sprejet. Amandma številka 37 za, proti. Amandma je sprejet, amandma številka 38 za, proti. Amandma je zavrnjen, amandma številka 39 za, proti. Amandma je sprejet, amandma številka 40 za, proti proti. Amatma je zavrnjen, amatma številka 41 za, proti, amatma je zavrnjen, amatma številka 42 za, proti, amatma je zavrnjen, amatma številka 43 za, proti bomo preverili vaše glasove elektronsko. Vote is closed. Glasovanje je končano. Amandma pa je sprejet. Amandma številka 44 za, proti. Amadma je sprejet. Pa še amadma številka 45. Albert, izvoli. Še moja zadnja prošnja za današnji večer. Moram povedati, da ne moremo kar tako ad hoc se lotevati določenih okrepov na področju humanitarne pomoči. Vsi vemo, da vedno nasprotujemo trgovini in tihotapljenju z ljudmi. In mislim, da bi bilo treba tudi predlagati, da Evropska komisija oblikuje zakonodajne akte na tem področju. In upam, da bomo lahko tudi podali določen predlog na tem področju. Glasujmo za, proti. Preverimo vaše glasove elektronsko. Glasovanje je končano. Amadma pa je sprejet. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem mnenju za, proti, zdržani. Resolucija je tako sprejeta. Sedaj pa se lahko odpravimo na sprejem maltežkega predsedstva. Jutri pa bomo seveda začeli ob 9.00 zjutraj.